Imeli bomo izmenjavo z mnen z komisarjem Čološom. O, in sicer je bila ta razprava predvidena za 16. uro danes popovdne, ampak komisar je dejal, da bo prišel ob 16.30. Zato bomo po točki 4 kar, tak, kar takoj obravnavali naslednjo točko in eh, bomo potem ob koncu imeli obisk komisarja. Če se s tem strinjate, je dnevni red sprejet. Sprejetje zapisnika seje, druga točka, če ne bo nobenih pripomb do konca današnje seje, potem je zapisnik sprejet. Nimate tolmačenja? Zakaj ne? Facciamo le verifiche. Bomo preverili, kaj se dogaja. Jona? Sedaj tolmačenje deluje, tolmačenje v nemščino. Ja? Remers je vse v redu. Francoščino, torej s francoščino imamo težave. Did you say something? funziona? Ali sedaj vse deluje? Nemščina, francoščina. Nemščina je na tretjem kanalu. Na tretjem kanalu torej imate nemščino. Possiamo proseguire? Lahko nadaljujemo? No, no, no, just... Ne. German doesn't work. Nemščine še zmeraj ni. Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Poskušajte nekaj povedati, da vidimo, če imamo tolmačenje iz nemščine. Ali ste pripravljeni na počitnice? Potem bomo sedaj imeli tehnične vaje iz tolmačenja. Imate sedaj vsi tolmačenje? Ja potem lahko nadaljujemo. Najlepša hvala, opravičujem se za ta manjši problem. Torej, druga točka sprejeti zapisnika seje. Če ne bo nobenih pripomb do konca te seje, bo zapisnik sprejet. Sedaj pa mi za trenutek prisluhnite, imam namreč nekaj informacij. Najprej naj vam povem, da je rok za uložitev eh, predlogov sprememb eh, za predlog proračuna Eh, komisije 20. Eh, junija ob 12. 20. Eh, julija ob 12. se upravičujem. Torej ponavljam. Rok za vložitev predlogov sprememb na predlog proračuna komisije 20. julija 2011 ob 12. uri. Sedaj pa nekaj informacij o trialogih. Dragi kolegi, rad bi vas obvestil o dveh trialogih, ki smo jih imeli na temo eh, razvoja podeželja in neposrednih plačil 24. maja in 22. junija in sicer v času mačarskega predsedovanja. Pri teh dveh trialogih nismo dosegli končnega sporazuma, vendar pa smo dosegli napredek. Ko gre za razvoj podeželja, Moram povedati, da smo pregledali vse točke in da smo dosegli sporazum glede te nekaterih politično manj občutljivih točk. Recimo, rešili smo vsa jezikovna vprašanja in sicer s pomočjo eh, našega strokovnega osebja. Pri obeh primerjih se pojavljajo tudi vprašanja horizontalne narave, ki so pomembna tudi za druge dosjeje, recimo, ko gre za nadzor in pa za sankcije svet bo v tem primeru, je v tem primeru um, zahteval uh, drugačen postopek, medtem ko komisija predlaga delegirane akte. Ta predlog uh, ni zadovoljiv za nas. Namreč, če bodo potrebne spremembe, potem bo potreben celoten zakonski postopek, kar pomeni, da bo to pomenilo dodatno preveliko birokratsko oviro. Drugič, parlament bi bil potem izključen iz kakršnega koli nadzora sprememb zakonodaje. Parlament ima pravico veta le za delegirane akte naj ponovim, ne pa tudi za izvršne akte oziroma za izvedbene akte. Torej, predlog sveta popolnoma izključuje parlament in tega se moramo zavedati. Svet doslej ni spremenil svojega pristopa, vendar pa upamo, da bo naša skupina pogajalcev imela mandat, da doseže napredek na tem področju pri naslednjih sestankih. O tem smo se že pogovarjali z polskim predsedstvom in upamo, da bomo dosegli napredek. E, druga pomembna horizontalna točka je predlog sveta, da se uporablja člen 5, četrta alineja e, in sicer uredbe o izvedbenih aktih. Pri tem se z svetom ne strinjamo, kajti uporaba tega člena bi pomenila, da bi uporabljali izjemo za uh, uredbo, ki trenutno velja. Ko gre za neposredna plačila, je za parlament najpomembnejši 11. člen, ko gre za izvajanje finančne discipline. V tem odboru smo predstavili uh, stališče glede celotnega postopka, tudi kar zadeva uh, proračunske prioritete parlament ima pri sprejemanju proračuna pomembno vlogo. Pozitivna točka je, da je komisija spremenila svoje stališče, na začetku je namreč nasprotovala stališču parlamenta. Sedaj komisija pravi, da je odprta za naše predloge in bo predstavila svoj predlog v bližnji prihodnosti. Torej, Parlament se zauzema za uporabo delegiranih aktov, kadarkoli je to potrebno in še prav posebej, kadarkoli gre, in še prav posebej, kadar gre za pravice kmetovalcev. Torej, zahtevamo delegirane akte, kajti potem je parlament v sprejemanje zakonodaje popolnoma vključen. Nismo pa za izvedbene akte, ki izključujejo parlament. Komisija je sprejela argumente naše pravne službe, kar zadeva uporabo delegiranih aktov. Dragi kolegi, vabim vas torej, ne le, ko gre za te izvedbene akte, ampak tudi za akte, ki jih bomo obravnavali v prihodnosti, da torej v svojih predlogih sprememb obravnavate ne le vsebino, ki je pomembna seveda za naš odbor in vsak eh, poslanec je seveda svoboden in lahko samo odloča, eh, katere predloge sprememb bo uložil, vendar pa vas prosim, torej, da se osredotočite na, tudi na točke, ki sem jih prej omenil, torej na izvedbene akte in pa na delegirane akte. Kaj ti? Na ta način, dragi kolegi, bomo lahko dosegli napredek, predvsem pri neposrednih plačilih, pri eh, razvoju podoželje in tako naprej. In tukaj skušamo zaščititi pristojnosti parlamenta. Želimo, da bi se v največji možni meri uporabljali delegirani akti in ne izvedbeni akti, kar zahteva svet. Torej, prosim, da kolegi predstavite predloge sprememb, ki uh, bodo šli v tej smeri. Namreč v nasprotnem primeru bomo ošibili svoj položaj. Upam torej, da bomo našli eh, rešitve v nadaljnih trialogih v okviru polskega predsedstva. Toliko torej o informacijah eh, oziroma toliko torej o trialogih. Če pa kolegi še želijo besedo, eh, je sedaj pravi trenutek. George Lyon. Čisto na kratko, gospod eh, predsednik, naj samo podprem to, kar ste sami povedali. Gre za razpravo med parlamentom in svetom v zvezi z delegiranimi in pa in izvedbenimi akti. To je tema, ki je prisotna pri vseh pogajanjih, ki trenutno potekajo. Žal mi je, da bomo morali jutri morda glasovati o predlogih sprememb, ki so nekako v rokah sveta in ne toliko v rokah parlamenta. Upam, da bomo lahko uveljavili naše stališče jutri, če bo to le mogoče. Odbor za kmetijstvo podpira stališča, ki so že bila sprejeta, ko smo obravnavali razvoje podeželja in pa neposredna plačila. Ta odbor in ta parlament bi morale igrati kar eh, največjo možno vlogo pri sprejemanju odločitev na teh eh, zelo pomembnih področjih. To so ukrepi, ki eh, so zelo pomembni za naše državljane. Če se bomo odrekli moči v tem trenutku, potem ne bo več poti nazaj. In teh pristojnosti nazaj več ne bomo dobili, tega se moramo zavedati, zato moramo to bitko voditi sedaj, v tem trenutku. In vsi poročevalci se morajo tega zavedati vsi, ki se pogajajo o različnih dosjejih svetom. Hvala lepa, George. To je ravno tudi razlog, ki je koordinator je pripravil do, pripravil do tega, da so predsedniku zaupali prva tri poročila, kajti tukaj gre za horizontalna vprašanja, ki zadevajo torej odnose z drugimi evropskimi inštitucijami. No, nadaljujemo. Upam, da bo delo dobro napredovalo. Če nihče več ne želi besedo, potem prehajamo k četrti točki na našem dnevnem redu in sicer gre za zdravje medonosnih čebel in izzive za čebelarski sektor. Čaba Tabadži je poročevalec, gre za poročilo na lastno pobudo. Kot veste, večina eh, rastlin potrebuje insekte za opraševanje in eh, polovico dela opravijo medonosne čebele vendar pa je veliko tudi bolezni, parazitov in spremenilo se je tudi naravno okolje v Evropi in eh, zaradi tega je medonosnih čebel vedno manj. Naš eh, poročevalec tako predlaga obširne dejavnosti eh, v celotni Evropski uniji z namenom ohranitve medonosnih čebel in z namenom zagotovitve njihovega zdravja. Torej, gospod Tabači, beseda je vaša. Elnök úr már jelezte, hogy mi a probléma lényege. Novemberben a... Najlepša hvala. Najnaprej spregovorim o vsebini tega poročila. Evropski parlament je decembra sprejel resolucijo na to temo, potem pa so potekali pogovori z eh, komisijo kar je bilo zelo pomembno v času mačarskega eh, predsedovanja, pa je tudi svet izdal eh, sporočilo na to temo. Sedaj pa se mora Evropski parlament odzvati na te dogodke in predstaviti konkretne predloge za spopad z izzivi, ki se pojavljajo na področju čebelarstva. Gospod predsednik je že v uvodu navedel nekaj problemov, ki se pojavljajo na tem področju. In ti problemi presegajo zgolj eh, samo področje eh, čebelarstva. 100 tisoč ljudi je zaposlenih na tem področju. Opraševanje pa je nasplošno zelo pomembno in zato so pomembne tudi čebele. 84 odstotkov rastlin potrebuje opraševanje strani čebel. 76 odstotkov drugih rastlin pa prav tako potrebuje opraševanje strani drugih insektov. Zaradi tega je pomemben skupen pristop na ravni Evropske unije, kajti čebelarstvo je zelo pomembno za zagotavljanje delovnih mest, za varstvo okolja in tako naprej. In zato je potrebno poskrbiti za, poskrbiti za ustrezno pomoč čebelarstvu in čebelarjem. Omenjeni so bili paraziti in druge bolezni, ki napadajo čebele. Poleg tega pa je na tem področju zaposlenih veliko amaterjev, le malo je poklicnih čebelarjev, zaradi tega je potrebna ustrezna pomoč temu sektorju, tako da bomo lahko poskrbeli za pravi preobrat na tem področju področju. Potrebna je torej pomoč skupnosti, ko gre za razvoj novih izdelkov za zaščito zdravja čebel. Torej, če povzamem, farmacevtska industrija nima pravega interesa na področju razvoja novih izdelkov za eh, čebelarstvo, za zagotavljanje zdravja čebel. Kajti to je omejen sektor, zaradi tega moramo zagotoviti pomoč skupnosti, sicer tega problema ne bomo mogli rešiti. In s tem bodo še naprej obstajali tudi problemi, s katerimi se srečujemo danes v tem sektorju. Že 20 let imamo težave na tem področju, nimamo pa še rešitev. Zakaj ni rešitev? Zaradi tega, ker eh, nimamo ustreznih raziskav, ni proizvodnje novih zdravil, nismo torej našli doslednih rešitev za področje čebelarstva. Na drugih področjih se vedno znova pojavljajo novi antibiotiki, pojavljajo se nova zdravila, na področju čebelarstva pa te doslednosti ni. Torej, potrebno je poskrbeti za ustrezno podporo te, temu sektorju. Obstajajo različni paraziti, ki so zelo nevarni, ampak nimamo ustreznih sredstev, da bi se proti njim borili. In to vodi v pogin čebel. Potrebna je torej pomoč na tem področju, kajti sicer bo ogrožena ne le proizvodnja medu, ampak čebelarstvo v Evropski uniji nasplošno. Predstavili smo več kot 30 konkretnih točk med drugim uvedbo evropskega nadzora na področju čebelarstva, kajti čebelarstvo se ne omejuje na posamezne države, ampak presega državne meje. Zaradi tega potrebujemo nadzor na evropski ravni, veliko pa je potrebno storiti tudi na nacionalni ravni. Vsekakor pa je potrebno poskrbeti za boljšo koordinacijo. Potrebne so tudi referenčne točke In sicer nacionalne referenčne točke oziroma referenčni laboratoriji, to je zelo pomembno. Poleg tega pa je potreben tudi nadzor na terenu. Zelo pomembno je, da je bil ustanovljen Evropski referenčni laboratorij. To je pomembno tudi za kolos, torej za pobudo kolos. Vzpostaviti je potrebno nadzor, kot sem že povedal kajti v Evropski uniji nimamo natančnih podatkov, nimamo konkretnih števil, številk glede zdravja čebel. Zaradi tega je potrebna tudi izmenjava informacij med posameznimi laboratoriji. Šestinosemdeset odstotkov čebelarjev je amaterskih čebelarjev, kot sem že povedal, torej je zelo pomembno, da poskrbimo tudi za ustrezno seznanjanje čebelarjev. To imamo že na področju ribištva, na področju lova in tako naprej. In takšen sistem potrebujemo tudi na področju čebelarstva. Čebelarjem moramo zagotoviti dobre informacije, kakovostne informacije. Tudi veterinari ne poznajo dobro informacije problemov, ki se pojavljajo na področju čebelarstva. Zato je tudi njih potrebno dobro seznaniti. Zagotoviti je torej potrebno več sredstev za področje čebelarstva, hkrati pa je potrebno izboljšati tudi sodelovanje med posameznimi državami. Drugi problem, ki se pojavlja, pa je, da so postopki za testiranje zdravil Eh, za čebele zelo dolgi. Potrebno je torej poskrbeti za pospešitev teh postopkov. Intelektualno lastnino je potrebno ustrezno zaščititi. Torej, če nek inštitut predstavi nek nov izdelek, ga je potrebno ustrezno zaščititi. Namreč v tem trenutku temu ni tako. poteka tudi razprava o pesticidih, o vplivu pesticidov na čebelarstvo. Vsi poskušamo uporabljati čim manj pesticidov, vendar pa se v povezavi s pesticidi pojavljajo tudi številni problemi za čebelarstvo. Kar zadeva pesticide, je potreben ustrezen nadzor, potrebne so nove metode. naj bom bolj konkreten. V pesticidih so aktivne sestavine, aktivne učinkovine, ki jih je potrebno nadomestiti z drugimi, ki niso tako nevarne za čebele. Pomembno je tudi, da se, oziroma posvetiti se je potrebno tudi uporabi pesticidov kako se pesticidi uporabljajo. Kmetovalci morajo seznaniti čebilarje z uporabo pesticidov oziroma morajo napovedati vnaprej, da bodo pesticide uporabili. In to je potrebno urediti na evropski ravni. Kolega Perez Gresija je zastavil vprašanje, ki zanima tudi mene. in sicer glede učinka genetsko spremenjenih organizmov na čebele. Potrebujemo presojo vpliva genetsko spremenjenih organizmov na čebelarstvo. Kar pa zadeva kakovost izdelkov, naj povem, da uvažamo proizvode iz eh, tretjih držav, te izdelke že strogo nadzorujemo, vendar pa je potrebno poskrbeti še za strožji nadzor. Čebelarje se zauzemajo za popolno prepaved uvoza izdelkov, ampak eh, to se nam zdi neprimeren predlog v tem trenutku, kajti potem bi prišlo do črnega trga na tem področju. Pravila na tem področju so precej nejasna predvsem kar zadeva primesi v medu, zaradi tega je potrebno poskrbeti za bolj natančno definicijo. Direktiva o medu mora torej vsebovati veliko bolj jasna pravila, veliko bolj jasne kriterije, kajti to bo zelo pomembno, če želimo zaščititi med. Kar zadeva označbe izvora medu. Tukaj so pomembne tri kategorije. In sicer evropski med, evropski med z eh, primesjo medu iz tretjih držav in pa med iz tretjih držav. Te tri kategorije ne zadostujejo. Potrebno je natančno navesti, katera je država izvora posameznega medu kot to velja za ostale proizvode. Za med pa to ne velja. In zato je za to še potrebno poskrbeti. Nažalost, poročilo Zomr o tej temi ne govori. Mi pa prosimo komisijo, da se sooči s tem problemom. Potem pa so tukaj še problemi poveza povezani s kakovostjo. Gre torej za zaščitene čebelarske proizvode oziroma za označbe zaščitenega porekla, ki se ne uporabljajo v zadostni meri v Evropski uniji. V Italiji, v Franciji in v drugih državah je veliko izdelkov, ki so zaščiteni, ampak v celotni Evropski uniji imamo samo 14 vrst medu, ki imajo označbo zaščitenega porekla. In zato moramo spodbujati čebelarje, da to označbo tudi uporabljajo. Potrebno je tudi, zagotoviti pomoč eh, pri postavitvi novih panjev, kajti čebele v tem trenutku ne dobijo dovolj prehrane. Čebelari so zaenkrat tudi premalo izobraženi, zaradi tega je potrebno poskrbeti za boljšo podporo z strani Evropske unije. Zelo dobro vemo, da se srečujemo z krizo na področju proizvodnje sladkorja. Cena sladkorja v Evropski uniji je padla in eh, to vpliva tudi na čebelarski sektor. V svojem poročilu predlagam in prosim kolege, da to podprejo da bi sladkor, ki se uporablja v čebelarstvu, obravnaval kot industrijski sladkor. To bi vplivalo na bolj ugodno ceno sladkorja. Torej, dragi kolegi, videli ste, da je potrebno upraviti še veliko dela in sicer eh, na znanstvenem področju, eh, na področju veterinarstva, ko gre za zagotavljanje zdravja čebel, ko gre za zagotavljanje varstva čebelarskih izdelkov. Zaradi tega je potrebno sprejeti konkretne ukrepe, ki se bodo nanašali tako na predloge komisije, kakor tudi na predloge držav članic Le skupaj lahko namreč dosežemo rezultate, kajti gre za zelo zapleteno vprašanje. Sicer bo čez 20 let gospa Luling še zmeraj v tem parlamentu in bo še zmeraj zastavljala vprašanje, kako to, da teh eh, problemov nismo rešili. Mi pa to vsekakor želimo storiti. Allah. Najlepša hvala. Hvala gospoda Tabađiju. Prijeden dam besedo poslancem, ki so za njo prosili, bi rad povda, pozdravil Olavi Alinisija, finskega člana računskega sodišča, ki eh, spremlja eh, našo razpravo. Kongratularu, kolega Hlatu. Prav ne veš. Hvala lepa. Rada bi čestitala kolegu za odlično opravljeno delo res je obravnaval vsa pomembna vprašanja z področja čebelarstva. Tema je namreč ključnega pomena za kmetijstvo. Zavedamo se posledic ki bi lahko problemi na področju čebelarstva lahko imeli tudi na druga področja. Zaradi tega se moramo zavedati tudi, kako zelo je pomembno opraševanje. Sama bi rada izpostavila tri vidike, ki so zelo pomembni. Prvič. To temo je potrebno najprej obravnavati na nacionalni ravni vse lepo in prav, vendar pa se je potrebno z njo ukvarjati tudi na evropski ravni. In naj pri tem izpostavim aktualne študije o vplivih zdravja čebel, kako bi lahko torej zdravje čebel pozitivno vplivalo na kmetijstvo. Potrebujemo torej ustrezno študijo glede tega pozitivnega vpliva zdravja čebel na kmetijstvo, tako da se bomo natančno zavedali, kaj je potrebno, da bi poskrbeli za ustrezne uspodbude za čebelarstvo. Zavedamo se, da je večina čebelarjev amaterskih eh, čebelarjev, ne vem, oziroma ljubiteljskih čebelarjev, ampak Pri tem ne gre za amaterje, ampak eh, za čebelarje, ki uh, se ne ukvarjajo uh, z čebelarstvom vse čas, ampak uh, zgolj deloma. Zaradi tega potrebujemo reformo aktivnega kmetijstva. Torej, tukaj gre za kmetovalce, ki se poleg tega ukvarjajo tudi s čebelarstvom in to je potrebno ustrezno obravnavati. In še tretja točka, ki jo želim izpostaviti, ta je povezana z eh, označbo države porekla oziroma izvora. Tukaj je pomembno upoštevati tudi med, ki prihaja iz drugih držav, vendar pa se moramo zavedati tudi raznolikosti Evropske unije. Imamo posamezna področja v Evropski uniji, posamezne regije, iz katerih prihajajo različne vrste medu. Vendar pa te raznolikosti ne moremo uživati, dokler nimamo tudi ustreznih navedb na embalažah. Torej, še enkrat čestitke poročevalcu in izpostavila sem točke, ki so po mojem mnenju zelo pomembne in ki bi lahko prispevale k njemu že tako odličnemu delu. Hvala lepa, Herans Garcia. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila poročevalcu in dodala nekaj besed k temu zanimivemu poročilu na temo čebelarstva. Pomembno je, da natančno določimo, kateri so vzroki za pogin čebel. Obstajajo sicer določena ugibanja glede tega, vendar pa moramo poskrbeti za konkretne podatke. S to temo se ne moremo ukvarjati na vraževeren način, kot se je to zgodilo v primeru bakterije, bakterije E. coli. Poleg tega je potrebno spodbujati ukrepe v posameznih državah članicah, kaj te države članice so tiste, ki so na tem področju tudi odgovorne. Rešiti morajo probleme, ki obstajajo na tem področju. Evropska unija pa ima pri tem ulogo koordinatorke. Potem je tukaj vprašanje pesticidov. V Španiji imamo veliko študij, ki se nanašajo na povezavo med uporabjo pesticidov in pa poginom čebel. Gre za nove biocidne pesticide, ki so bili predmet številnih študij v Španiji. Tudi Kar zadeva genetsko spremenjene organizme, je situacija podobna. Komisija je izvedla določene študije in ni bilo dokazov, da bi ti negativno vplivali na zdravje čebel. Torej, takšne podatke obstajajo. tudi ni bilo nobenega zdravstvenega alarma zaradi genetsko spremenjenih organizmov, zato mislim, da tukaj ne smemo sprejemati preuranjenih sklepov. Sedaj imamo pred seboj to poročilo in zato uh, se moramo skupaj ukvarjati z tem problemom, pri tem pa ne smemo pozabiti na opraševanje. Grazie onorevole Ranz Garcia, onorevole Reimers, poi Osling. Ja, danke. Auch ich möchte dem Berichterstatter für seine umfassende Arbeit danken. Gospa Reimers, se upravičujem. Rada bi se zahvalila poročevalcu. Eh, zelo zanimivo poročilo je to in manjka le nekaj pomembnih točk. Pomembno je, da govorimo o nadzoru, da poskrbimo za enotne standarde na ravni Evropske unije, kajti pogosto imamo nadzor na nacionalni ravni, nimamo pa, posam, nimamo pa ustrezne primerjave na evropski ravni. Če pa se želimo z tem problemom ukvarjati na evropski ravni, potem moramo poskrbeti za to, da bomo imeli ustrezne podatke. Potrebujemo strategijo, na tem področju, pri čemer pa se bomo morali soočiti tudi s vprašanjem registracije čebelarjev, kajti ne vemo, koliko čebel imamo in koliko je pravzaprav čebelarjev. To je pomembno za določitev čebelarjev, izvora infekcije, kajti infekcije lahko prizadenejo velika področja in uničijo čebelarstvo na velikem področju. Potrebno je poskrbeti tudi za seznanjanje kmetovalcev in seznanjanje čebelarjev. Tukaj je, potrebna, tukaj je potrebno sodelovanje, ko gre za uporabo pesticidov in tako naprej. Torej, potrebno je izkoreniniti stare strahove, ki so se pojavljali, potrebno je omiliti, umiliti agresijo, ki se je pojavljala na določenih področjih, potrebno je uporabiti moderna sredstva in eh, ta bodo mogoča le, če bomo poskrbeli za investicije v razvoj novih zdravil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 Očitno imamo problem z določenimi pesticidi in tega ne moramo zanikati. V Nemčiji smo imeli v preteklem letu primer, ko, ki, ko je bilo prizadeto na milijone um, kolonij ko, zaradi uporabe določenega pesticida. Torej mislim, da moramo že ukrepati na tem področju. In o tem je treba odkrito govoriti. Ne moramo se delati, kot da je vse v redu in kot da nam ni treba ukrepati. To bi se mi zdelo posem narobe. To pravijo vsi čebelarji. Kajti v roza obstaja največji problem čebelarjev. Dejstvo pa je, da, so, da je položaj medonosnih čebel zaradi uporabe pesticidov še toliko slabši. Potem je tukaj še problematika gensko spremenjenih organizmov. Mislim, da moramo to področje preučiti. V zvezi s tem imamo na voljo različne raziskave. Ne bi trdil, da je preiskano prav vse v zvezi s tem in da ni nobenih problemov, ravno nasprotno. Iz Španije, iz katerih lahko marsikaj sklepamo. Nekateri pa razmišljajo v drugi smeri. Potem je tukaj omenjena tudi tema antibiotikov. Tudi to je problem z, zlasti iz vidika varstva potrošnikov. Tudi tega se moramo lotiti nekaj pa je zelo nujno in to moramo tudi obravnavati. Številni čebelari so ljubiteljske čebelarje in zato je njihova situacija težka. In pravzaprav nimamo mladih ljudi, mladih čebelarjev in zato uh, je položaj toliko slabši, kajti to je težek posel. Želel bi si še eno točko v poročilu. Želel bi, da bi več ulagali v mlade čebelarje za neposrednimi spodbudami. Poleg tega bi morali to početi v vseh državah članicah, tako da bi dobili nove kvalificirane čebelarje. Potem je tu še zadnja točka, ki ste jo omenili. To je področje nove kmetijske politike. Tukaj gre za spodbujanje biotske raznolikosti. Dejstvo je, da je to osredna točka nove skupne kmetijske politike, kajti eh, izgubljamo biotsko raznolikost. To pa pomeni, da izgubljamo tudi možnost prehranjevanja za medonosne čebele. Mislim, da moramo ta problem rešiti za razumno novo skupno kmetijsko politiko. Treba je zagotoviti financiranje To so povedali vsi pred menoj. Pomembno je, da v Evropi spodbujamo raziskave in koordinacijo raziskovanja. Kajti dejstvo je, da se veliko raziskuje, ampak potrebujemo boljšo koordinacijo. Čebelari v Evropi pričakujejo, da bomo za njih storili kaj dobrega. Pojbove. Grazie. Thank you, Mr. Chairman. And Eknat. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec, hvala lepa poročevalcu za to poročilo. Kajti to je ključna tema in to poročilo dobro odraža različna vprašanja. In za tiste, ki pravijo, da bi vse moralo temeljiti na znanosti, mislim, da boste našli to tudi v poročilo, kajti znanost je podlaga tega poročila. Če pa znanost ni objektivna in če obstajajo težave, da pridemo do določenih podatkov, potem mislim, da je to problem, ki ga moramo rešiti. In gospod Tabaži je tudi jasno povdaril, da potrebujemo znanost kot podlago, ampak da potrebujemo tudi dostop do vseh podatkov. In dobro je, da je poročevalec to vključil v svoje poročilo. To pa je ena točka, ki po mojem mnenju v poročilu ni dovolj povdarjena. In tukaj gre za to, da kmetijstvo postaja vedno bolj monokulturno. In to je problem za čebele. Dovolite, da vam navedem problem, naprimer iz ZDA. Sedaj Evropa še ni tako daleč, daleč kot ZDA, ampak vendarle. V Kaliforniji eh, osem, eh, proizvajajo eh, mandlje, In tam čebele oprašujajo mandanova drevesa. Ampak dejstvo je, da se čebele hranijo samo s cvetovi iz mandelcev in to pomeni, da pravzaprav prevladuje monokultura in to ni dobro za čebele. In dejstvo je, da moramo jasno povedati, da je za čebele zelo pomembno, da imajo na voljo raznoliko prehrano. In vprašanje kolobarjenja je zelo pomembno. Treba je zagotoviti diverzificirano kmetijstvo, kajti to je zelo pomembno za čebele. In mislim, da bi bilo to eh, potrebno bolj podariti v poročilu. To je sicer poročevalec v svoji obrazložitvi že povdaril, ampak v poročilu samem bi morali to bolje pokriti. Kar se ostalih točk tiče, zelo pozdravljamo to poročilo, kajti sedaj je ključno, da zagotovimo nadaljne raziskave, nadaljne znanje, da imamo na razpolago vse znanje. Potrebno je, da so čebelari opremljeni z znanjem. In treba je nagovoriti tudi monokulturo in tako naprej. Če bomo vse to še bolj povdarili, potem bo poročilo. V redu. Potem so tukaj tudi zdravila za čebele. Če bomo imeli več raznolikosti v kmetijstvu, potem bomo na koncu morda potrebovali manj dodatnih zdravil za čebele. Kaj ti? Na ta način bomo začeli z reševanjem problema na začetku, torej da bomo zagotovili raznolikost in ne bomo reševali problema na koncu, torej za zdravili. Hvala lepa gospodu poročevalcu za poročilo. Dobro, najlepša hvala. Jose bo vem besedo. Eh, Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Tabačiju. Res je, da imamo danes eh, prave eh, težave zaradi pogina čebel v čebelarstvu. Eh, v določenih regijah je poginulo kar 90 odstotkov čebel. Tu imamo seveda določene znanstvene negotovosti. V zadnjih letih pa je bilo upravljenih nekaj študij in specialistične revije so to tudi objavljale sedaj v zadnjem času. In res mislim, da moramo še naprej delati eh, na tem področju. In eh, dejstvo je, da dan danes eh, smrtnost čebel ne povzročajo zgolj kemikalije. Nekaj novega pa so paraziti. Eh, ki se naseljujejo v prebavilih eh, čebele in eh, mi smo zelo malo opravili testov v zvezi z BASF in podobno. In dejstvo je, da nismo dovolj raziskali te mešanice med eh, tradicionalnimi boleznimi pri čebelah in kemičnimi eh, proizvodi, ki jih uporabljamo naprimer tudi za zdravljanje. Eh, mi moramo razmišljati še naprej o homologizaciji proizvodov poza, pojavljajo se nove težave in mi moramo biti tukaj zelo natančni. Eh, danes imamo prave koktejle v zvezi z boleznimi pri čebelah in tudi to, kar so raziskovalci eh, dokazali v zadnjih tednih, eh, kaže, da se soočamo z novim problemom, ki se ga moramo lotevati drugače. Hvala lepa in še zadnji prispevek, Luis Capola Santos. Presidente, caros colegas, para uma intervenção. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi sam bom kratek. Spregovoril bom v imenu socialistične skupine. Bi rad čestital poročevalcu. Lahko povsem podpremo to poročilo in upam, da bo poročilo deležno široke podpore. Lepa, sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije, direktorju Newmanu ali Bernorju, kdo želi besedo. Prego. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti. Hvala lepa, predsednik. Dobar dan vsem. Komisija, kot ste že slišali, je decembra pripravila sporočilo o zdravju čebel. To je povedal že poročevalec. To pa je dokument, ki je namenjen tako Evropskemu svetu, kakor tudi Evropskemu parlamentu. Želi uspodbuditi razpravo na to temo, ki se tudi nam zdi zelo pomembna in pri tem se seveda strinjamo z poročevalcem. Zaradi tega bi bilo za nas tudi zelo pomembno, da slišimo mnenje obeh institucij, torej sveta in parlamenta. Komisija je že sprejela številne ukrepe za izboljšanje situacije na področju zdravja čebel. Del teh ukrepov je že predstavljenih tudi v sporočilu komisije. Drugi ukrepi pa so bili že sprejeti, se pa še ne izvajajo. Veselilo me je, da, je tako da so tako poročevalci, kot tudi drugi poslanci povedali, da so dejavnosti komisije v skladu z tem, kar zahteva tudi poročilo parlamenta. Predvsem je bil izpostavljen pomen nadzora nad poginom čebel in sicer na usklajen način. To pomeni, da potrebujemo enoten nadzor na ravni Evropske unije, pri tem je potrebno sodelovanje držav članic. Na ta način, kot je bilo že povedano, bomo imeli ustrezne podatke, ki bodo predstavljali temelje za naše prihodnje delo. Mislimo tudi, da to ni lahka naloga, kaj ti. Čebelarstvo je sektor, ki ima posebne značilnosti. Veliko je ljubiteljskih čebelarjev in to je zelo pomemben faktor, še prav posebej, ko govorimo o nadzoru, o spremljanju situacije na področju čebelarstva. Sedaj imamo referenčni laboratorij Evropske unije za zdravje čebel. Ta deluje od 1. aprila in imamo tudi že pilotni projekt, pri čemer gre za sodelovanje z državami članicami. Mislimo, da je to dobro izhodišče. Obstajajo pa tudi druge pobude, ki so bile že omenjene, recimo, ko gre za poenostavitev zakonodaje na področju proizvodnje zdravil oziroma na področju fitofarmacije. Tukaj skušamo sprejeti ustrezne ukrepe in po poletju bomo imeli sestanek z vsemi deležniki in razpravljali bomo ravno o sektorju čebelarstva. Predstavili bomo tudi vse točke, ki so bile izpostavljene tukaj danes. To so moji komentarji. Hvala lepa. Gospod Brnorijo, gospod Newman, želite besedo? Hvala lepa. Yes, Hvala lepa. Naj spomnim odbor, da smo v preteklem septembru sprejeli tudi programe za države članice. Uspelo nam je zato dobiti tudi dodatno financiranje. Vsako leto v naslednjih treh letih bomo imeli 32 torej 2011, 2012 in 2013. Ta denar se bo potrošil v državah članicah. To je sofinancirano. Torej 32 milijonov eh, pomeni pravzaprav 64 milijonov, ki se bodo porabili za programe, da bi pomagali temu sektorju. In v primerjavi z preteklimi leti to predstavlja 25 odstotno zvišanje financiranja in mislim, da je to dober korak naprej. Hvala lepa. Sì, è così, un bel passo avanti. Mm, dobro, res je, to je velik korak naprej. Sedaj pa dobi besedo še poročevalec Tabađi, da bo lahko odgovoril na vprašanja kolegov in zaključil to razpravo. Izvolite. Omi, o fölvetett kérdéseket, illetén úgy láttam, hogy... Kar zadeva zastavljena vprašanja, naj povem, da se naša mnenja ne razhajajo prav veliko. Na določenih mestih je povdarek drugačen, recimo, ko gre za krivce za povzročitev te situacije. Ampak vsi se strinjamo, da je potrebno oceniti nove nevarnosti, ki se eh, pojavljajo na področju čebelarstva. Joseph Bove je govoril o koktejlu, sam sem uporabil besedico sinergija v svojem poročilu. S tem želim poudariti, da obstaja povezava med vsemi temi dogodki. Kar zadeva pesticide. Naj povem, da so po mojem mnenju pesticidi sekundarnega pomena, če jih primerjamo z novimi eh, paraziti, ki se pojavljajo. Seveda ne smemo podcenjevati pomena pesticidov. Namreč v pesticidih so aktivne učinkovine, kar je izpostavljeno tudi v mojem poročilu. In te sestavine so nevarne za čebele. vendar pa je to področje fitofarmacevskih sredstev zelo zapleteno. V moji državi se je v 60-70 letih uporabljalo ogromno pesticidov. In to ni povzročilo tako velike katastrofe kot eh, danes v Evropi, kot je delal kolega Bove gre za veliko različnih vzrokov, ki skupaj povzročajo to situacijo. Recimo monokultura, pesticidi in tako naprej. Torej, prosil bi komisijo, da razmisli o tem, kako razviti nove farmacevtske proizvode, kako pomagati pri trženju teh proizvodov, tako da bomo lahko čim prej pomagali čebelam, kajti če nam to ne bo uspelo, potem problema ne bomo rešili. In še eno vprašanje, ki ga je spostavila gospa Herans Garcia. V svojem poročilu sem zapisal, da nisem našel znanstvenih študij, ki bi jasno kazale, da genetsko spremenjeni organizmi ogrožajo medonosne čebele oziroma da imajo negativen učinek na čebele. Zaradi tega sem prosil Evropsko komisijo, da pripravi poročilo oziroma študijo na to temo, kaj te v tem trenutku ne moremo imeti niti pozitivnega, niti negativnega mnenja, ko gre za genetsko spremenjene organizme, kajti nimamo ustrezne študije, ki bi zagotovila konkretne podatke, na osnovi katerih bi lahko oblikovali naše mnenje. Strinjam se s kolegom Eckhoutom, da ni dovolj, da zgolj govorimo o znanosti, kajti potrebno je govoriti tudi o finančnih sredstvih, kdo bo plačal študije. Evropska unija, imeli smo dolge razprave tudi z ZDA. In ZDA so dejale, da so potrebne znanstvene študije, ampak kdo bo plačal te znanstvene študije? Evropska unija, Združeni narodi, vlada ZDA? Poleg tega pa je potrebno v študijih, v študijah natančno proučiti tudi učinek pesticidov na čebelarstvo. Ko gre za označbo izvora, se moramo seveda zavedati, da pesticidi niso glavni sovražnik čebel, ampak kljub temu se moramo zavedati, da pesticidi na čebele v veliki meri vplivajo. Potrebni so torej konkretni podatki, tako da bomo lahko primerjali situacijo v posameznih državah članicah. Dragi kolegi, obstajajo namreč države članice, ki ne vedo, koliko vrst medu pravzaprav proizvajajo. Nekatere države niti približno ne vedo, koliko čebel imajo. Druge države imajo konkretne podatke. In ta situacija je nespremljiva. Pomembno je torej, da poskrbimo za enoten sistem, za enotno metodologijo, sicer se s to situacijo ne bomo mogli ustrezno spopasti. Kolega Hojzling je govoril o antibiotikih. Tudi to vprašanje je povsem neustrezno obravnavano. Na mačarskem se recimo uporablja ogromno antibiotikov na določenih področjih, medtem ko na področju čebelarstva nimamo enotnih pravil, kar je dovoljeno v Nemčiji, ni dovoljeno v nekaterih drugih državah in tako naprej in tako naprej. Torej potreben je evropski pristop, poenoten pristop. In vse to je zapisano tudi v poročilu. Sedaj pa naj zaključim. Rad bi se zahvalil asistentom gospe Lulingove in pa vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se jim za sodelovanje, kajti to poročilo sem pripravil z pomočjo znanstvenikov in vseh deležnikov z tega sektorja. Upam, da sem vključil vsa mnenja in vključil bom tudi to, kar ste povedali danes, kajti to poročilo bo imelo smisel šele, če bodo komisija in države članice tudi, tudi kaj storile, da, se, da bi se zadeve spremenile. Hvala lepa. Hvala lepa gospa Čaba tudi za kakovostno opravljeno delo. Naj vas opozorim še, da je rok za vložitev predlogo spremem 30. august in sicer do 12. ure. Sedaj pa hitro k šesti točki dnevnega reda. Naj vas opomnim, da ob 16.30 prihaja komisar Čološ, torej moramo nekoliko pospešiti svoje delo, v 20 minutah moramo zaključiti gre načr, za načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika do leta 2050. Bela Gladfelder, poročevalec in gre za pripravo mnenja za odbor za okolje. Gre za zelo občutljivo temo. Večkrat smo jo že obravnavali v tem odboru. Kmetijstvo je vsekakor del problema, je pa tudi del rešitve, kot smo že večkrat povedali.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 Evropska komisija je pripravila sporočilo na temo reforme kmetijstva. In sicer naj bi evropsko gospodarstvo spremenili tako, da bi do leta 2050 znižali emisije oglika za 85 odstotkov v primerjavi z trenutnim stanjem. Zelo pomembno je torej, da v to vključimo tudi kmetijstvo. Najprej naj povem, da lahko kmetijstvo zgolj v zmanjšanji meri prispeva k dosegi tega cilja. In to pravi tudi Evropska komisija. Uporaba fosilnih virov v kmetijstvu je pogosto neizogibna, ni je mogoče nadomestiti z drugimi viri. Potrebna je namreč veliko energije in v tem primeru se lahko uporabljajo zgolj fosilni veri. Torej, teh fosilnih verov ni mogoče nadomestiti. Vendar pa kmetijstvo tudi proizvaja energijo. Gre recimo za proizvodnje biomase, ki predstavlja velik potencial za Evropo. Še prav posebej je pri tem pomemben razvoj tehnologije, ki mora biti na voljo vsem. Tukaj govorim o drugi generaciji za proizvodnjo biomase. ne smemo pozabiti tudi toplogrednih plinov in pa varnosti oskrbe s prehrano. Ta dva faktorja si med seboj ne nasprotujeta. Cene oglika znižujejo konkurenčnost kmetovalcev Evropske unije v primerjavi z kmetovalci iz eh, drugih delov sveta. Torej, to so tiste točke, ki so najpomembnejše. Vse ostalo pa lahko preberete v dokumentu, ki sem ga pripravil. Naj dodam še nekaj točk, ki niso vključene v dokument, v, o katerih pa moramo razpravljati. V prihodnosti bomo govorili tudi o prihodnosti evropske kmetijske politike in strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je pri tem pomembna vloga skladov, kot je recimo sklad za razvoj podeželja. In sredstva iz teh skladov je potrebno uporabiti tudi za zmanjšanje izpustov CO2. Zelo pomembno je tudi, da pričnemo uporabljati obnovljive vire energije tudi podeželskih, eh, tudi na podeželskih področjih, ko gre za recimo vetrno, sončno energijo in tako naprej. V naslednjem sedemletnem obdobju je potrebno zagotoviti torej tudi dovolj sredstev za dosego teh ciljev. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da pri razvoju podeželja določimo tudi kvote za države članice za te sklade. Nekateri pravijo, in jaz se z njimi strinjam, da če neka država ne izpolni svojih obvez, kar zadeva znižanje izpustov toplogrednih plinov, potem se mora znižati kvota te države za pridobivanje sredstev iz Evropske unije. Torej, če neka država ne izpolni zastavljenih ciljev, potem ne more prijeti sredstev oziroma ne bi smela prijeti sredstev iz Evropske unije za druge namene, ampak bi morala vsa sredstva usmeriti zgolj v uporabo alternativnih verov energije. Hvala lepa, kolega Gladfelder. Pričeli bomo kar z razpravo. Naj vas spomnim, da bo čez nekaj trenutkov prišel komisar oziroma je že tukaj. George Lyon je prosil za besedo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. In zahvaljujem se gospodu Gladfelderju. Govorim v imenu Ulek, ki je poročevalka v senci za to poročilo. Želel sem omeniti tri točke. Poročilo je zelo dober začetek, ampak mislim, da bi bili lahko še bolj ambiciozni pri objasnitvi tega, kako lahko kmetijski sektor prispeva k temu. In če si pogledate analizo komisije, potem vidite, da bi lahko kmetijski sektor do leta 2050 za 45 do 49 odstotkov znižal izpuste. Morali bi biti drzni. Mislim, da, je, da se je kmetijski sektor do sedaj že dobro odrezal, namreč z izboljšanjem energetske učinkovitosti. In mislim, da smo lahko še boljši v prihodnosti, če bomo zagotovili spodbude za to in v zvezi s tem bomo predložili nekaj predlogov sprememb. Mislim, da je to zelo dober dokument, ampak to je zgolj podlaga in lahko postanemo bolj ambiciozni. Priznati pa moramo tudi to, kar je kmetijstvo že doseglo do sedaj v primerjavi z drugimi eh, vejami industrije, naprimer kar se tiče izboljšanja energetske učinkovitosti, kajti mislim, da smo že precej znižali izpuste CO2 -ja pri kmetijski proizvodnji. Not. Hvala lepa. I could. Hvala lepa. Tudi sam bom kratek, kajti strinjam se s predgovornikom. Zahvaljujemo se poročevalcu za poročilo. Ampak kot rečeno, to je zgolj podlaga, kajti mislim, da eh, poročilo bolj vidi podnebne spremembe kot grožnjo, kot priložnost. In mislim, da bi morali tukaj spremeniti težišče poročila. Kajte, če si pogledamo izzive pred nami, to je seveda proizvodna hrane, podnebne spremembe in pa biotska raznovrstnost, ampak tukaj igra kmetijstvo ključno ulogo in to ulogo lahko kmetijstvo dobro odigra. Uh, lahko znižamo svoje stroške, naprimer, da znižamo zunanje uh, inpute, lahko smo tudi uh, boljši v gospodarskem smislu za prihodnost. Uh, Mislim, da bi moralo poročilo bolj predošiti položaj, ko vsi nekaj pridobimo. Onesli bomo nekaj predlogov sprememb, ki odražajo te možnosti, ko vsi pridobimo. Če si pogledamo oglik eh, v tleh, to hkrati eh, predstavlja tudi priložnost za boljše predelke, hkrati pa to vodi tudi k temu, da smo manj odvisni od uh, gnojil, ki so odvisni od fosilnih goriv. Potem si moramo pogledati vse vidike. Treba je povezati oziroma povezati tudi uh, eh, poledelstvo in pa živinorajo. Tudi to je treba povezati. Potrebujemo krajše prehrambene verige, kar bo dobro tako za kmetijsko predelavo kot za podnebje. Potem pa je tukaj še uvedba obnovljivih virov energije. Je, to je nova uvedba za kmetijski sektor. Mislim, da bi morali te stvari bolj povdariti v poročilo. Treba je povedati, da je podnebna agenda ključnega pomena za kmetijsko področje, ampak biti moramo drzni, zagotoviti moramo, da eh, se tega lotimo na temeljni ravni. Kajti, če bomo nadaljevali tako, kot smo delili do sedaj, potem lahko dosežemo samo določena omajena znižanja. skrajšati je treba prehrambeno verigo in če bomo dosegli to, potem bomo dosegli veliko in tako bomo dosegli tudi položaj, kjer bomo vsi nekaj pridobili na vseh področjih. Hvala lepa. Dovolite, da nekaj pripomnim. K izpolnevanju ciljev smo na kmetijstvu prav tako zavezani kot drugi. Zato je eh, začetek, prva točka nekoliko bolj previdna lahko bi bili nekoliko bolj ambiciozni, kmetijstvo lahko doprinese več. In še ena točka, mislim, da moramo govoriti o vsem, kaj ti proizvodnjo toplogrednih plinov prenašamo v države zunaj Evropske unije in tam uporabljamo zemljo zune Evrope in tudi to je treba vključiti v bilanco kmetijskega sektorja. In potem pa je tu še ena točka. Obnovljivi viri energije so lahko win-win položaj, ampak bodimo realistični. Sedaj ne mislim samo na drugo generacijo novih goril, o tem govorim že dolgo, govorimo že dolgo, ampak mislim, da mora tudi prva generacija goril postati bolj učinkovita. Paziti moramo tudi pri tej prvi generaciji zato, na to, da ne gremo v pravi smeri, kot je to naprimer v, no, v Nemčiji, kjer smo se v glavnem osredotočili na monokulturo, na koruzo in ne vem, če je to najboljša smer. Najlepša hvala, Heranz Garcia, potem pa v zaključku Kapolaš Santos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Gladfelderju za njegovo delo. ko je rečeno, da ima kmetijski sektor manj potencijala kot drugi sektori za zniženje emisij CO2, ja, ne smemo pozabiti, da kmetijstvo ni tako pasivno kot drugi sektori. Tukaj gre za CO2 in dušikov oksid. In mislim, da lahko tukaj veliko postorimo več kot drugi sektori. Kar se tiče točke 6, bi rad nekaj povedal. Tukaj gre za to, da bi tudi pri živalih poskrbeli za zniženje izpustov CO2. To je morda nekoliko pretirano. Prosti pretok blaga bi bil lahko omejen zaradi tega. v državah članicah. je položaj različen. In kar se tiče specifičnih projektov energetske učinkovitosti, tukaj se sprašujem, ali lahko zasebna pobuda tukaj vpliva zaviralno. Torej, preko takšnih projektov, javnih projektov. Po mojem mnenju je zasebna inicijativa bistvenega pomena in toliko z moje strani. Apola Šantoš, še ti imaš besedo v zaključek. Hvala lepa. Nadomeščam poročevalko v senci in Ona bi rada povedala poročevalcu, da eh, je to dobro poročilo, ki je tudi dobro uravnoteženo. Ampak eh, spregovoriti bi morali še o treh, štirih točkah, eh, v zvezi s katerimi bomo unesli predloge sprememb. Prva točka. Potrebujemo, tukaj je govora o reformah in pa o tem, da imamo v kmetijskem sektorju samo omejen potencijal. Veste, da gre tukaj kmetijstvo dlje kot številni drugi sektori, ampak če bomo tukaj ostali pri tej obeseditvi, eh, eh, uh, bomo poslali napačen signal, kajti napačno je reči, da je tu potencial bolj omejen. Ne, tudi tukaj obstajajo možnosti, ki bi jih morali izkoristiti in naprej razvijati. Druga točka. Tukaj gre za ulaganja. Poročevalec opozarja na investicije v zeleno energijo. Dobro, zelena energija, to je dobro, ampak eh, to mora biti tudi trajnostno, kajti sicer eh, od tega ne bomo imeli veliko. Zadnja točka pa se nanaša na deseto točko. Tukaj gre za vlaganja izključno v obrate, ki uporabljajo obnovljive vire energije. To se nam zdi nekoliko premalo, če je tako rečeno. Lahko bi rekli, da bi morali prednostno ulagati v obrate, ampak tudi drugi bi morali izkoristiti te priložnosti. Mislim, da bi morali tukaj biti širši, lahko bi pustili odprte tudi druge možnosti. Hvala. Sicer pa podpiramo poročilo. Hvala lepa, Luis. Sedaj pa gospod Van Irland v imenu komisije čisto na kratko. Potem pa bo zaključil gospod Gladfelder. Like... Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročilo za to poročilo. Hvala lepa za to poročilo v zvezi z nizkooglično, nizkoogličnim gospodarstvom. Mislim, da bi lahko uvedle še nekaj izboljšav. Nekateri govorniki ste že povedali, da uh, ni najbolje reči, da je potencial omejen. Res je, da smo rekli, da ima ta sektor manjše možnosti v primerjavi z drugimi sektorji. Dolgoročno, zaradi pritiskov, ki jih vsi poznamo, naprimer povečanje prebivalstva, ampak eh, vendarle imamo tukaj navedbo eh, znižanja emisij 44 do 49 odstotkov. Ljudje pozabljajo, da ta potencial še vedno obstaja. Kot je komisar že zapisal v svojem dokumentu, lahko v naslednjih letih v kmetijskem sektorju uvedemo ukrepe. Zagotoviti je treba, da ta signal pride skozi. Namreč, da lahko kmetijski sektor prispeva k omilitvi podnebnih sprememb v prihodnih desetletjih. Tukaj imamo tudi referenco na dejstvo, da kmetijski sektor lahko nakupuje biogoriva in na ta način lahko prispeva k znižanju emisij, da pa je treba to storiti na trajnostni način. V sporočilu jasno povdarimo, da je treba uporabo zemlje obravnavati na celovit način in še obromba, opomba obrobu v zvezi z dejstvom da je kmetijstvo nagnjeno k temu, da seli vire izpustov CO2-ja ta sektor dejansko vsebuje tveganje za to. Ampak naj povdarim, da kmetijstvo ni del sistema trgovanja z emisijami. Torej, ljudje bi to lahko razumeli na napačen način, kajti ta hip nimamo eh, cen oglika v kmetijskem sektorju. Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie, Najlepša hvala predstavnik komisije, sedaj pa ima besedo še gospod Gartenfelder v zaključek. Naj vas spomnim še, da je rok za vložitev predlogov spremem 14. juli do 12. ure gospod Gartenfelder za zaključek. Torej. Hvala lepa, gospod predsednik. Te informacije so bile zelo pomembne, še prav posebno je pomemben datum oziroma rok za vložitev predlogov sprememb. Upam, da bodo kolegi predstavili svoje predloge. Kaj ti? Potrebno se je zavedati tudi, da je potrebno pri resolucijah upoštevati tudi določene omejitve. Natančno je določeno, kako dolga je lahko posamezna resolucija. Sekretarjat eh, mi je že dodelil še nekaj mesta, vendar pa ne bom mogel vključiti vseh tem, ki ste jih danes izpostavili. Z veseljem bi vključil vse te teme, ampak eh, tega nažalost nisem mogel storiti, ker sem bil pri svojih dejanjih omejen. Tudi sam bom predstavil predloge sprememb na svoje besedilo in potem bomo pripravili novo besedilo in uh, Vsekakor upam, da ste si zapomnili datum za uložitev oziroma rok za uložitev predlogov sprememb. Prepričan sem namreč, da bodo vaši predlogi veliko prispevali k izboljšanju tega besedila. Hvala lepa, gospod Gladfelder. Sedaj pa ena minuta odmora, da se nam komisar pridruži, potem pa prehajamo k peti točki dnevnega reda.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 Iniziamo. Priceniamo. Allora possiamo iniziare. Lahko torej pričnemo. Najprej bi rad prisrčno pozdravil komisarja Dačana Čološa, ki bo predstavil svoje mnenje o posledicah predkratkim sprejetega predloga o večletnem finančnem okviru. Gospod komisar, veliko je bilo komentarjev na to temo in veliko nas je zaskrbljenih, zastavljajo se določena vprašanja, kajti dejansko ne gre za zamrznitev sredstev, kot smo pričakovali, ampak, da, ampak gre za znižanje proračuna za kmetijstvo. Zato, gospod komisar, nas zanima, kako bomo lahko z tem znižanjem proračuna izvedli tako obsežno reformo skupne kmetijske politike, kot jo je predlagal Evropski parlament v poročilih Đorča Lajna in Alberta Dessa. Evropski parlament je jasno povedal svoje stališče. Ne želimo znižanje sredstev za kmetijsko politiko kajti skupna kmetijska politika se mora soočiti ne le z interesi desetih milijonov evropskih kmetovalcev, ampak tudi z interesi 500 milijonov evropskih državljanov. Naj vas seznanim z tem, kako bo potekala razprava. Najprej bo eh, komisar predstavil svoje mnenje, sledili bodo koordinatorji, potem pa drugi poslanci. Komisar nam je namenil uro in pol, gre za zelo pomembno temo, zato bom kar takoj predal besedo komisarju gospodu Čulešu. Izvolite. Merci, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Po vašem uvodu uh, lahko povem samo, da sem vesel, da so ambicije vašega odbora zelo visoke, tudi kar zadeva proračunsko politika. In če bo uh, ambicija celotnega parlamenta še večja uh, za skupno kmetijsko politiko, bom lahko samo zadovoljen, kajti sedaj morata svet in parlament eh, sprejeti svoje mnenje, kajti. Uh, parlament in eh, odbor eh, SUR je zahteval od komisije naj zamrzne proračun za SKP po letu 2013. Lahko vam zagotovim, da so na tej podlagi proračunske službe komisije tudi morale delati in to velja seveda tudi za SKP. Ta nominalna zamrznitev ki ni vključevala inflacije, velja, eh, to dodajamo prvemu in drugemu stebru, eh, vendar to bom še razložil. Nominalna zamrznitev za leto 2013 eh, na podlagi evra v letu 2001, torej to so tehnične kalkulacije. In te številke so tudi eh, eh, predstavljene v sporočili komisije. Predvidevajo 273 milijonov evrov eh, izplačil kmetovalcev v tekočem evru bi to bilo eh, nad 400 eh, milijard eh, evrov. Se pravi, to je zamrznitev brez inflacije v prvem in drugem stebru. Inflacija v prvem stebru je bila upoštevana v višini enega odstotka In zaradi tega se je tudi proračun SKP-ja v celotnem eh, proračunu zmanjšal. Se pravi, eno odstotno inflacijo smo upoštevali, to je pravzaprav namenjeno financiranju phasing in na vključevanja eh, novih držav članic. Se pravi, jaz moram poskrbeti za naslednje. Čeprav nimamo več te dodatne inflacije v prvem stebru moramo tudi po letu 2014 eh, financirati vključevanje novih držav članic, ne da bi ogrozili globalnega proračuna. E, in iz rubrike 2 bodo pač eh, možna določena plačila. Pravno gledano je to povezano z SKP-jem, se bo Iz tega smo dobili določena sredstva za financiranje eh, vključevanja oziroma phasing ina, da ne bi pač posegali na neposredna plačila. Eh, potem pa del namenjen sanku, se pravi eh, iz. Eh, koreninjene rastlinskih in živalskih bolezni. 2,2 eh, eh, milijarde v sedanjem eh, evru, potem pa 2,8 milijarde evrov za najbolj zapostavljanje in tudi, če Eh, vzamemo denarje iz drugih rubrik, eh, se pač eh, kmetijsko kmetijski sektor ukvarja s tem denarjem in razvršča ta denar. Potem je seveda potrebno veliko denarja za financiranje zdravstvene krize, Eh, pomislimo tudi na področje sadja in zelenjave v zadnjem času, potem skladiščenje eh, v eh, primeru dioksinske krize v Nemčiji in podobno. To je prvi stabar druge rubrike. To je sedaj posebna proračunska vrstica 3,8 milijard evrov oziroma 3,5 eh, eh, milijard konstantnega stalnega evra. In potrebno je seveda tudi financiranje eh, phasing ina v prvem stebru, ne da bi to vplivalo seveda financiranja drugih to se seveda torej eh, stori tako, da dodamo vsako leto en odstotek za inflacijo. Financiranje SKP-ja smo torej prerasporedili tudi na druge rubrike. Ob vsem tem smo tudi okrepili naslednje. To, kar smo nameravali financirati v drugem stebru, saj veste, da smo večkrat govorili, da je treba povezovati uh, raziskave in inovacije z kmetovalci. In v drugem stebru želimo financirati te dejavnosti, se pravi povezava med kmetijskim sektorjem in raziskovalnim sektorjem. 5,1 milijard evrov v tekočem evru je sedaj namenjenih v okviru raziskovalne eh, politike, vendar eh, je ta denar jasno namenjen kmetijstvu. Se pravi, je del proračuna za raziskovanje, vendar raziskovanje v kmetijskem sektorju. To je prvič tako jasno povedano. Gre seveda tudi za raziskave na terenu, gre za povezavo med kmetijsko proizvodnjo in raziskavami. Se pravi, tu smo zato namenili del eh, proračuna za raziskovalni sektor. Se pravi, v drugem stebru bi namreč imeli tudi potrebo po eh, nacionalnem sofinanciranju in zaradi tega smo pač to eh, vzeli, smo to dali pravzaprav v raziskovalni sektor. In kako se bo uporabil bilo ta denar, se bo opredelilo v okviru SKP-ja in raziskovalni program bo usklajen z cilji SKP-ja. Kmalo bom tudi prišel in predstavil uh, predlog za uh, Evropsko partnerstvo za inovacije v kmetijstvu. Potem pa eh, še nekaj, česar v tem trenutku nimamo. V globalizacijskem skladu eh, smo opredeli 2,8 milijard eh, evrov, tekočih evrov, za potrebe SKP-ja. Tu gre za nadomestila kmetovalcev zaradi globalizacije, zaradi eh, gibanj na mednarodnih trgih, ki če dalje bolj vplivajo na dohodke. Eh, Zato dan danes eh, nimamo drugih eh, inštrumentov. Sedaj pa bomo imeli pač eh, določene instrumente in sicer eh, neposredna plačila, potem vzajemni sklad v drugem stebru in potem še tretjič eh, sredstva iz sklada za globalizacijo. Torej tu bodo možna nadomestila kmetovalcem. En, 5,1 milijard eh, evrov za raziskave, naj vas še enkrat torej spomnil, in potem eh, eh tudi 2,8 milijard v eh, eh, skladu za globalizacijo. Torej, to je denar, ki ga do sedaj nismo imeli. Se pravi, to dobivamo dodatno za namene SKP-ja. In eh, v drugem stebru, kot rečeno, še e, inflacijski popravek. Tako prihajamo do e, zneska 435,5 milijard e, evrov za SKP. Po mojih izračunih bomo s temi sredstvi uh, še enkrat ohranili eh, nivo proračuna, čeprav torej, se, bodo sred, eh, se bodo projekti financirali iz različnih rubrik. Sedaj vidimo povezavo med SKP-jem in tudi drugimi politikami, ki jih financira komisija in sestava proračuna. Eh, odraža tudi raznolikost eh, SKP-ja. In dejstvo je, da bo eh, s temi naštetimi rubrikami razpolagal eh, komisar za kmetijstvo in to bo se tudi odrazilo v bodočih načrtih za reformo SKP-ja. Eh, bil sem seveda tu, eh, ko sem kandidiral za komisarja in nekateri so me spraševali, kako je z govoricami o zmanjšanju sredstev za SKP za 27 do 35 odstotkov. Eh, tedaj sem rekel, da si moramo stvari ogledati zelo natančno in mislim, da smo z, veliko storili skupaj in pripravili smo eh, SKP, ki je dosti bolj odprta do državljanov Evropske unije in Evropska komisija je želela ostati ambiciozna pri skupni kmetijski politiki in je poskušala tudi najti sredstva za financiranje drugih prednostnih nalog in v sedanjih eh, določbah je tako, da bo SKP še naprej glavna Eh, porabnica proračuna Evropske unije. Se pravi, skupna kmetijska politika bo v smislu financiranja še naprej na prvem mestu. To je to, kar sem vam hotel povedati in seveda sem pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala lepa, gospod komisar. Zelo dobro ste predstavili predlog eh, komisarja Levandovskega in komisije. Začeli bomo torej s koordinatorji političnih skupin in najprej dobi besedo Albert Tes. Izvolite. Bomo videli, če ste prepričali poslance. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, komisar. Eh, hvala lepa, da ste tako hitro po objavi sporočila prišli k nam v odbor in Vesel sem, eh, da ste se tako angažirali. Mi vemo, da vsi želijo sredstva odvleči od proračunskega, od, od, od kmetijskega proračuna in dejstvo je, da Evropa raste, treba uh, je torej zmanjšati zunanjo zaščito, več se zahteva uh, od kmetovalcev in mi bomo morali v naslednjih mesecih še razpravljati o proračunu. Zmanjšanje uh, proračuna za kmetijstvo za 11 odstotkov je za nas nespremljivo. Ne moremo tako masivno zmanjšati sredstva zlasti pri SKP-ju in samo pri SKP-ju. Tako močno. E, pri glasovanju o mojem poročilu smo sklenili, da mora proračun za e, SKP ostati na istem nivoju. In pred nami je cela vrsta novih nalog in dobro bi bilo, če bi komisija ohranila dosedanji proračun za kmetijstvo. To pa nikakor ni kritika do vas eh, osebno. Čakamo seveda na zeleno knjigo o spodbujanju ukrepov in sredstva, ki so bila tu vsega, predvidena za spodbujanje prodaje eh, in če naj bi pač eh, zmanjšali eh, te spodbude, potem stvari dejansko niso usklajene. Mi moramo seveda spodbujati prodajo naših pridelkov. Morda sem stvari eh, narobe prebral, vendar očitno eh, naj bi črtali prav ta sredstva. Komisija je šla v eh, detajle. 30 odstotkov ukrepi za eh, greening. Eh, vse to je zelo natančno opredeljeno v tem sporočilu komisije. Morda bi bilo bolje, če bi s tem počakali na zakonodajni predlog. Mislim, da je komisija šla korak predaleč. Ni dobro, da so že v sporočilu stvari tako natančno navedeno. Naj povzamem. Politična skupina ELS vas bo še naprej podpirala. Financiranje kmetijske politike potrebuje solidno podlago in tudi v parlamentu sem ob sprejemanju mojega poročila rekel, da vas bo odbor za kmetijstvo podpiral za to, da bomo uveljavili naše usmeritve in mi bomo z vami tesno sodelovali, da bomo pač dosegli skupne cilje. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa Luis Capola Santos. Hvala lepa, gospod komisar. Prisrčno vas pozdravljam. Vesel sem, da ste še enkrat prišli k nam in da ste vedno na voljo. Mi seveda poznamo težave, s katerimi se soočamo in vidim tudi, kako ste angažirani in kako želite doseči čim boljša proračunska sredstva za kmetijstvo. Vendar naj na začetku kar takoj povem, ta osnutek ni v skladu z našimi pričakovanji, zaostaja za našimi pričakovanji. Tu v parlamentu se je eh, večina jasno izjasnila, da želi ohraniti proračun eh, za kmetijstvo za leto 2013 na dosedanjem eh, nivoju vendar tega rezultata nismo dosegli. Mi smo tudi opravili določene izračune v mojej pisarni in ugotovili smo, da imamo tukaj zmanjšanje za 7 do 10 odstotkov. In eh, med te spada tudi teh 150 eh, milijonov, ki ste jih omenili. Eh, gospod komisar, morda bi lahko bolj natančno razložili, odkot te rezerve za trge, ki zaidejo v krizo. Mi moramo sedaj sprejeti nek tržni instrument v kontekstu SKP-ja in ne vem, ali tu dejansko lahko uporabimo globalizacijski sklad. Mislim, da gre tu bolj za virtualne eh, vrednosti, ne realne vrednosti. Torej, jasno naj povem, to je neka podlaga za delo, zaostaja za našimi pričakovanji, vendar eh, parlament mora biti dosleden. Tu ne gre zgolj za stališče maloštevilnih poslancev iz odbora za kmetijstvo. Ravno nasprotno. Velika večina je v okviru plenarnega zasedanja povedala svoje jasno mnenje in zaradi tega želimo določene spremembe, zato da bomo tudi kos novim izzivom. Hvala lepa. Grazie, Luis, Lepša hvala, Luis, George Lyon. Eh, gospod predsednik, gospod eh, komisar, naj začnem s tem, da eh, vam čestitam. Eh, nimate preproste bitke. E, parlament je seveda zahteval ohranjanje proračuna. Napravite, da ste to do, skoraj da dosegli, vendar to ni to. E, če analiziramo številke in se e, primerjamo z obdobjem 2007 do 2014, vidimo, da imamo v rubriki 2 50 eh, milijard manj eh, in eh, zlasti mislim, da moramo tu še nekaj narediti. Vem, dobili ste nekaj denarja iz drugih skladov in podobno, vendar, če si ogledamo kohezijsko politiko, je tam prišlo do prave zamrznitve. In očitno je kmetijstvo eh, tu potegnilo najkrajšo. In bolj natančno si moramo gledati tudi letne številke. Naprimer, eh, če primerjamo številke, številke za leto 2011 vidimo bistveno zmanjšanje potem do leta 2020 in naprimer pri neposrednih eh, plačilih eh, bi šli z 47 milijard na 38 milijard in podobno. Mi se moramo vprašati, Eh, ali so ukrepi dejansko potrebni in dejstvo je, da imamo tudi pričakovanja eh, novih držav članic, imamo tudi eh, pričakovanja tistih, ki se nam bodo še pridružili. Torej, ne vem, kako nam bo vse uspelo. Če si ogledamo potem še nova finančna sredstva, ki so v sistemu kako je potem z neporabljenimi sredstvi, ali tu eh, lahko ta sredstva namenimo drugim področjem, bi to morda lahko razložili. Potem pa 3,5 milijard za krize. Eh, kako bo, če bodo potrebni intervencijski nakupi? Eh, in kako lahko preprečimo, da ta denar izgine v druge eh, proračune za Škotsko, Francijo, Združeno kraljestvo. Je prav gotovo pomembno, da imamo 2,5 milijard v globalizacijskem eh, skladu tudi za to, da kompenziramo dogovore z Merkosurjem. Bi to morda lahko še bolj natančno razložili, ali bodo pač tu govedorejci dobili posebna sredstva eh, za to, da pač poiščejo alternative in podobno. Tu bi rad odgovor prav na to posebno vprašanje. Hvala lepa. James Nicholson. Hvala lepa, George. James Nicholson. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz sem z velikim zanimanjem poslušal, kaj ste rekli in spomnim se, ko ste prišli tu k nam eh, leta 2009, tedaj se je govorilo o zmanjšanju proračunskih sredstev. in eh, tedaj se je govorilo 25 do 30 odstotkov zmanjšanja. Problem pri vseh eh, proračunih eh, so statistike. Treba je videti, kaj se dogaja dejansko na terenu. Na ta način je treba zagotoviti prihodnost. Prosim, ne razumite me napak. Eh, mi smo zadovoljni s tem, da ste ohranili to, kar ste ohranili. Če si ogledamo zgodovino SKP-ja, eh, SKP je tarča vseh eh, v Evropi. Vsi želijo denar od SKP-ja in v tej situaciji smo že celo vrsto let. Sprašujem vas naslednje kako bo ta proračun eh, zagotavljal varnost eh, eh, prehrane in eh, zagotavljanja živil v prihodnosti. Ali bomo tu ustregli eh, sem zahtevam, ali bomo izpolnili pričakovanja. Jaz pozdravljam seveda tudi dejstvo, da imamo sredstva za raziskovanje. To je področje, ki smo ga dosedaj zanemarjali. To je dobro. Vendar globalizacijski sklad. Ali je to subvencija za govedorejce? Go Eh, zaradi eh, dogovora z Merkosurjem? Ali je to način, da se spreme dogovor z Merkosurjem ali pa z drugimi področji po svetu? Kajti, eh, če, to, če so to stranska vrata za ta dogovor, želim povedati naslednje. Ne boste eh, sedeli tu med nami, če bodo pač eh, evropski eh, kmetovalci ostali brez dela, mi pa bomo uvažali meso od drugot. Torej tega seveda ne moremo sprejeti. Potem pa še nekaj, kar sem ugotovil. Ta je, to je prožnost med prvim in drugim stebrom. Ali je to Eh, velja za nacionalno financiranje ali je to namenjeno nacionalnim vladam, da lahko bolje koristijo sredstva drugega stebra brez ustreznega sofinanciranja. Gospod Des je dejal, da ste prehitro navajali preveč podrobnosti. Zakaj ste, na primer, zapisali v prvem stebru 30 odstotkov za ukrepe greeninga? Zakaj ste začeli s tem? V naslednjih 18 mesecih se lahko ukvarjamo s tem, ko bomo pač dobili uh, vaš predlog, da pa zapišemo teh 30 odstotkov v prvem stebru, sedaj to je nespremljivo in se jim bo težko delati. Kajti, ko začnemo govoriti o tem na ta način, se začenja uh, ustvarjanje več birokracije, več težav in pozabljamo pravzaprav na kmetovalce, ki morajo zagotavljati neko varnost eh, eh, in eh, ki zagotavljajo prehrano naših prebivalcev. Hvala lepa. Martin Hojsling. Čestitke, gospod eh, komisar, za vaš osnutek. In bodimo iskreni. Pred enim letom ni bilo jasno, da bomo dobili toliko sredstev za potrebe kmetijstva. Videli smo mnoge neuradne dokumente z različnimi številkami, z bistvenim zmanjšanjem eh, proračunskih sredstev, tako da smo lahko zadovoljni s tem predlogom, ki smo ga sedaj dobili. No, finančna sredstva nič ne povedo o sami porabi, o porazdelitvi. To je zanimivo vprašanje, kako bomo stvari porazdelili, kje so možne interne prerasporeditve. Gre seveda torej eh, tudi vprašanje pravičnosti med državami članicami in ta razprava še ni končana. Za razliko odgovornikov pred menoj iz ELS. menim, da je dobro, da govorimo o teh 30 odstotkih za greening. E, to je pravzaprav tudi garancija za to, da smo lahko ohranili ta proračun. E, torej, mi smo se oddaljili od e, logike kompenzacij. In eh, mislim, da smo na ta način lahko prepričali druge, da je treba ohraniti proračun za kmetijstvo na tem nivoju. Imam pa vprašanje glede arhitekture stebrov. Drugi stebr je ostal nespremenjen, kar zadeva. Uh, višino sredstev. Morda bi bilo bolje, če bi drugi stebr še okrepili, vendar znotraj drugega stebra se ne sme zgoditi, da bomo sredstva iz drugega eh, stebra jemali za to, da povišamo sredstva iz prvega stebra. Eh, države članice morajo imeti tudi eh, močan drug stebr, Eh, tu je srčika evropske kmetijske politike in temu se ne moremo odpovedati na račun prvega stebra in eh, kompenzacijskih plačil oziroma izravnalnih plačil. Če upoštevamo še naprimer raziskovalna sredstva, ki smo jih sedaj dobili dodatno, uh, moram reči, da je to dobro. Dobro je, da imamo ta sredstva, vendar tu se sprašujem, kam eh, gredo ta sredstva. To verjetno ni neka kompenzacija za pogajanja z Merkosurjem. Mislim, da je treba delati raziskave v smislu trajnostnega kmetijstva. Raziskave morajo biti usmerjene v prihodnost in tako kot drugi kolegi se tudi jaz sprašujem, Eh, kako varni so skladi za boj proti globalizaciji, eh, kdo lahko zahteva ta sredstva, kako na kakšen način potem eh, nihanja cen, kako se bo to upoštevalo ali gre pa tu samo za neko tiho rezervo. Jaz sem prepričan, da smo na pravi poti, da sredstev sicer ni več, eh, lahko pa smo zadovoljni, da jih ohranjamo na dosedanji ravni. Treba se je tudi vprašati, kako bo z porazdelitvijo. In osnotek proračuna, ali bo ta ostal nespremenjen ali bodo dejansko to države članice tudi potrdile. Torej, dokler nimamo dokončne rešitve, je vse odprto. Hvala. Hvala lepa, Lorenzo Fontana. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Prepričan sem, da ste storili vse, kar je bilo v vaši moči in da ste skušali zaščititi proračun skupne kmetijske politike. Če tudi moram dodati, da je vsaj z našega vidika jasno, da so bila sredstva omejena, tako misli ta odbor in tako misli tudi Evropski parlament. Zelo me veseli, da imamo sklad za globalizacijo, za boj proti globalizaciji, vendar pa bi rad slišal tudi več podrobnosti o tem. Tukaj gre za prihodnost Evrope in eh, za prihodnost evropskega kmetijstva ali se bo naša kmetijska politika uspela spopasti z izzivi globalizacije. To je tukaj temeljno vprašanje in zato je potrebno na skupno kmetijsko politiko gledati tudi z tega vidika. Gospod komisar, opravili ste odlično delo, vendar pa slišimo, da kmetijstvo več ni tako pomembno, kot je bilo včasih, da je potrebno zmanjšati sredstva za skupno kmetijsko politiko vendar pa mislim, da to ni pravi pristop. Eh, obstajajo tudi mnenja, da bi morali kmetijstvo preseliti drugam, da Evropa ni pravi prostor za kmetijstvo. Poleg tega kmetovalci ne morejo prodati svojih izdelkov zaradi tega, ker so proizvodni stroški enostavno previsoki in so zato previsoke tudi cene živil na ta način uničujemo evropsko kmetijstvo, seveda tega ne počnete vi in tudi ne mi. Upam, da se bomo skupaj borili proti temu fenomenu. Hvala lepa, Lorenzo Rubix. Pa od jaz prek še da taj. In sari, grem piveno ti s kolegijem, kar se rona. Hvala lepa. Predružujem se svojim kolegom, ki so govorili o dejstvu, da smo zelo veseli, da smo se danes srečali s komisarjem. Veseli smo, da pridete k nam zelo pogosto in veseli smo, da imamo zelo odkrit dialog. Hkrati pa sem prišel do sledečega sklepa. Prej, ko bomo tam, ko bomo izpolnevali svoje obljube in ko se bo to izkazalo tudi v resničnem denarju, bolje bo. In gospod komisar, večkrat sem vas vprašal, kako naj razložim svojim voljivcem o Latviji, da dobivamo najnižja neposredna plačila v celotni Evropski uniji. Smo namreč na 27. mestu. Veliko smo govorili o tem, da moramo uravnotežiti ta plačila, da moramo pomagati tistim, ki še vedno zaostajajo ampak še vedno je tako, da bodo latvijski kmetovalci do leta 2012 dobili samo 52 odstotkov ravni neposrednih plačil eh, oziroma poprečnih plačil Evropske unije. Kako naj to obrazložim svojim voljivcem? Tisk. Slabo govori o tem o Latviji in morda bomo tudi mi izpolnili svoje obveze v zvezi z 52 odstotki. Ljudje so izgubljeni, ne vedo, kako naj preživijo. V proračunu imamo veliko postavk in seveda lahko denar prerasporedujemo med pod različne postavke, pod različne razdelke. In vem, da je marsikaj možnega v proračunu, ampak kaj moramo mi storiti, da bomo pomagali rešiti ta problem in da bomo imeli dovolj denarja. Spomniti se moramo, da je SKP in pa kmetijski sektor kot takšen eden najpomembnejših politik eh, Evropske unije. To je nekaj, kar nas drži skupaj. Izpolnjevati moramo naše obveznosti in ne smemo spodkopovati Evropske unije in ne smemo izgubiti zaupanja v Evropsko unijo. Upam, da bomo skupaj dosegli nekaj pozitivnih rezultatov. Dobro, najlepša hvala. S tem smo zaključili z prvim krogom vprašanj in prispevkov koordinatorjev. Sedaj pa takoj dajem besedo komisarju, ki bo lahko kar takoj odgovoril, potem pa bomo nadaljevali še z drugimi kolegi. Izvolite, Dačan. Hvala lepa. Na vprašanje bom odgovarjal eno za drugim. Gospodes je dejal, da je SKP edina politika, kjer so zmanjšali proračunska sredstva. Isti izračun so uporabili za SKP kot za kohezijo, se pravi eh, zamrznitev, nominalna zamrznitev in inflacija. Zelo natančno sem eh, prebral poročilo iz parlamenta, iz odbora SUR, eh, in tam eh, je marsikaj navedeno, vendar eh, nič ni povedano o izračunu, o inflaciji. Saj veste, da so bili predlogi sprememb, eh, ki so šli v to smer, vendar ti predlogi sprememb niso bili sprejeti. In to pomeni, da smo mi imeli isti pristop za kohezijo kot tudi za SKP. In če vzamemo te 50 eh, eh, milijard evrov konstantnih za infrastrukturo Connecting Euro, potem eh, vidimo, da je kohezija in kohezijsko področje v istem položaju. Del te ovojnice, ki gre za eh, eh, povezovanje Evrope, gre za kohezijo ne bi sedaj navajal podrobnosti. Se pravi, ista metoda za SKP in kohezijsko politiko. SKP, če upoštevamo vsa sredstva, ostaja še vedno na prvem mestu vseh politik eh, v Evropske uniji. Se pravi, eh, razmerje je isto. Potem pa zelena knjiga o spodbudah, eh, o promociji, eh, to bomo dobili. In treba je seveda tudi eh, financirati s temi sredstvi promocijo kmetijskih izdelkov. V sporočilu imamo toliko detajlov, ker želimo pokazati, da se SKP odpira tudi drugim področjem in ker želimo pokazati, da SKP vpliva na druga področja, naprimer podnebne spremembe, okolje in podobno. Mi, vi ne smete eh, napadati komisije, čež da nismo upoštevali strategije 2020. Mi smo Eh, pokazali, da je SKP sektorska politika z več sektorskimi učinki in tu želimo dejansko pokazati, da SKP poskuša doseči cilje iz strategije 2020. Tudi vi ste večkrat povedali, da je cilj SKP-ja, da se zagotovi prehranska varnost in da je treba zagotoviti uskladitev s cilji 2020 v zakonodajnem predlogu smo samo to izpostavili. Brez eh, podrobnosti in zaradi tega ta odstotek za greening, o tem bomo pa seveda še skupaj razpravljali. To bo bolj natančno opredeljeno v zakonodajnem predlogu. Jaz želim, da bi imeli preprosto izvajanje, brez odvečne birokracije, vendar mi želimo pokazati, da SKP dejansko upošteva te cilje. Mi nismo tu govorili o porazdelitvi med državami članicami. E, to ni predvideno. E, to se bo storilo z reformo SKP. Peja, tam bo navedena porazdelitev. Mi smo imeli pač te totalne e, številke za drugi steber in rekli smo, da obstaja možnost eh, prenosa v to ali ono smer zaradi tega, da ne bi povsem zamrznili razprave o zakonodajnem svežnju o spremembah SKP-ja. In na koncu bomo imeli namreč še eh, uskladitve, na koncu bodo potrebne še določene finese in zaradi tega potrebujemo pač nekaj manevrskega prostora, zato da bomo upoštevali specifične značilnosti posameznih držav člani. Nismo se hoteli blokirati. Vendar to ne pomeni, da bomo dali državam članicam neko stalno uh, fleksibilnost, da bodo lahko prenašali sredstva iz enega v drug stebr in podobno. E, v zakonodajnem e, svežnju bodo pač e, stvari jasne, vendar pri do priprave tega zakonodajnega svežnja želimo imeti določeno prožnost pri pogajanjih. Ni pa seveda namen, da se državam članicam pušča odvečna prožnost fleksibilnost v tem trenutku lahko gre v eno ali v drugo smer. Naprimer, eh, mi lahko seveda sredstva puščamo pri določ, eh, do določene države članici, vendar pač eh, lahko sredstva premikamo iz enega v drug stebr in zaradi tega imamo pač ta stavek z določeno prožnostjo. Zaradi tega je to zapisano. Vendar eh, dejstvo je, da poskušamo eh, tistim, ki sprejemajo na evropski ravni, puščati nekaj možnosti eh, tudi za čas, ko bo treba sprejeti odločitev o reformi SKP-ja. Če ste brali besedilo, potem boste videli, da E, bomo za krize omogočili hitro mobilizacijo. E, to je podobno postopku, ki ga imamo sedaj v okviru SKP-ja. Torej, tu je potrebno hitro odločanje in čim manj birokracije. Zakaj je pomembno, da imamo pač to rezervo za krize na trgu? Spomnili se boste, da skoraj da vsako leto v prvem stebru imamo določena sredstva, ki niso bila porabljena, določena sredstva za krize in zaradi tega je prišlo do letnega zmanjšanja proračuna v prvem stebru in do prenosov na druga področja. In tako je nastal vtis, da ima SKP preveč denarja, pa da tega niti porabiti ne morejo za to politiko. Naprimer, sredstva za upravljanje trgov eh, smo uporabili za krizo, če pa ne, jih nismo uporabili. Če pa sedaj to eh, ločimo in to ni več eh, povezano z neposrednimi plačili, imamo na eni strani jasna sredstva, definirana sredstva za neposredna uh, plačila, potem za sadje, zelenjavo in podobno. Potem pa imamo še gibljivi del, uh, fleksibilni del, ki ga uporabimo takrat, ko ga potrebujemo. In ta del je torej sedaj ločen, ta gibljivi del. Uh, in, uh, veste, da je če dalje več kriz, ki so povezane z zdravstvenimi vprašanji. In če, to, eh, če so ta sredstva ločena, je tudi upravljanje z njimi lažje. Se pravi, ta sredstva želimo uporabiti fleksibilno in hitro za to rezervo, za krize na trgu, kot tudi za globalizacijski sklad, sprašujete, kako bomo ta sredstva uporabili. Pri globalizacijskem eh, skladu moramo še veda natančno opredeliti, kdaj, v kakšni situaciji in kako bomo uporabili ta sredstva. Mi bomo pripravili bolj natančne predloge. Sedaj imamo prvič to proračunsko vrstnico in eh, treba je seveda opredeliti zakonodajo. Eh, globalizacijski sklad eh, je jasen. Jaz sem eh, še vedno istega mnenja glede pogajanj z drugimi državami. Torej, globalizacijski sklad ne pomeni, da bomo bolj fleksibilni pri pogajanjih. Eh, eh, izgube zaradi slabih eh, pogajanj ne moremo kompenzirati sredstvi iz tega sklada. Seveda imamo lahko dobra pogajanja in na določenih mestih pa vseeno pride do določenega poslabšanja situacije. Lahko se zgodi, da Eh, mednarodni trg zaradi eh, nihanja cen vpliva na določeno področje. In za to nismo imeli nobene proračunske vrstnice, nobene eh, inštrumenta, s katerim bi lahko pomagali kmetovalcem v situaciji močnega nihanja na svetovnem trgu. Torej, mi potrebujemo najprej pravni eh, okvir, tega moramo še sprejeti in potem bomo lahko ta sredstva eh, mobilizirali. Tu ne gre za preprosta nadomestila. Mi smo stvari definirali na široko in se nismo omejili na trgovinske sporazume. Gospod eh, Lajen, razložil sem, da po naših izračunih bo SKP in kohezijska politika, da boste pač uporabili isto metodo izračuna. Določene izdatke smo dali iz prvega stebra ven, dali smo jih v druge vrstice in v tekočem evru smo tako dobili 9 dodatnih milijard za financiranje e, vključevanja phasing ina in v prvem stebru smo uporabili inflacijo v višini enega odstotka. Na ta način smo pač eh, do, pridobili določena sredstva, ki smo jih dali v druge proračunske linije se pravi, s tem financiramo eh, to vključevanje, ne da bi eh, imeli negativnih posledic za druga področja. Torej, določena, določene pre, določeno preciziranje je še potrebno, finančne perspektive tudi predvidevajo določeno prožnost in eh, To velja seveda tudi za skupno kmetijsko politiko. Gospod Nikolson sprašuje, kako bo z prehransko varnostjo. Na to vprašanje bomo odgovorili takrat, ko bomo definirali SKP v zakonodajnem svežnju. Če vzamemo sedaj goriva, na primer pomembno je, da zagotovimo, da bomo imeli določeno zalogo goril. E, in potem je treba seveda opredeliti, kako bomo ta goriva uporabili e, čim bolj učinkovito za to, da dosežemo naše cilje. Ohraniti denar za neposredna plačila. O tem ste tudi govorili. Ne želimo dodajati novih proračunskih vrstic, zato da upoštevamo globalizacijo in krize. Torej, mi smo ohranili proračun za drugi stabr tudi zaradi tega, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili in da uresničimo naše ambicije poskušali smo se izogibati podrobnostim eh, v reformi, nismo navajali samo določene elemente, eh, s katerimi smo želeli pokazati, da je SKP še vedno na prvem mestu in da je SKP sposobna uresničevati tudi druge cilje iz strategije 2020. Se pravi, zaradi tega to prociziranje, eh, hkrati pa puščamo dovolj manevrskega prostora za pogajanja uh, v okviru zakonodajnega svežnja. Torej, jasno smo povedali, kolikšni bodo zneski za drugi stebr. Želimo pokazati namreč, da bodo razmerja med prvim in drugim stebrom ostala nespremenjena. Imamo samo nekaj manevrskega prostora. Tu je potrebno za zakonodajalca, ko bo sprejemal eh, reformo SKP-ja. Se pravi, to ne vpliva na države članice mi bomo torej pozneje natančno opredelili za vsako državo eh, članico, koliko v prvem stebru, koliko v drugem eh, stebru. Eh, proračun za raziskave in razvoj. Tudi tu moramo opredeliti pravno podlago. Pripravili bomo sporočilo o Evropskem partnerstvu za inovacije. Tu bomo pač stvari eh, opredelili na načeljni ravni, potem bomo pa še sprejeli navodila za izvedbo. To bo torej program, ki ga bomo eh, vodili na evropski ravni, vendar vsebino bomo opredelili v bodočem zakonodajnem predlogu. Gospod Fontana, mislim, da. je komisija predstavila mesto SKP-ja v evropskem proračunu. In jasno je, da je za Evropsko komisijo eh, še v bodočih finančnih perspektivah eh, SKP prednostna naloga ostaja na prvem mestu in sicer kljub težavni gospodarski situaciji bomo imeli eh, skupnostno politiko in eh, proračun skupnosti za to področje. To je menda jasno. Neposredna plačila za določene države. Torej tu še nismo eh, opredelili sredstev za Latvijo, eh, Litvo in tako naprej. To je nekaj, kar bomo storili v zakonodajnem eh, predlogu. Torej, toliko za enkrat v odgovor. Dobro, najlepša hvala, dragi komisar. Slišali smo prvi krok vprašanj in prvi krok odgovorov. Mislim, da smo že dobro usmerili našo razpravo. 21 se vas je še prijavilo k besedi, torej prosim, da ste kratki. Začeli bomo z Elizabet Jegle, potem pa je na vrsti Stefan Lefol. Hvala lepa. Poskusila bom biti kratka, gospod predsednik. Gospod komisar. V svojih odgovorih ste odgovorili na številna vprašanja. Rada bi podala dve pripombi, kajti nekaj želim povdariti. Namreč, odnos eh, med prvim in drugim stebrom, greening, ki ga podpiram, greening podpiram, kajti mislim, da gre tukaj za dobre okoljske ukrepe, ki že tečejo v številnih državah članicah. Tukaj gre za me za zelo pomembno točko, kajti ne sme priti do diskriminacije med državami. Torej ne smemo diskriminirati tistih držav, ki so že nekaj storile. Evropa potrebuje več greeninga in v zvezi s tem se vsi strinjamo. Pomembno mi je tudi to, da imamo še naprej močen drugi stavr, zlasti v tistih regijah, ki ne pridobivajo sredstev iz strukturnega sklada. To je naprimer moja regija, regija, iz katere sama prihajam. In sredstva iz drugega stebra so za nas možnost, da ljudem lahko pokažemo, da je Evropska eh, skupna kmetijska politika nekaj dobrega. Tukaj gre za pristop od spode na vzgore in to je nekaj zelo pomembnega. Potem ste povedali nekaj tudi v zvezi z dvostranskimi pogajanji. Ampak, da je toliko govora v tem kmetijskem sektorju, kaže na to, da imamo s tem problem. Vesela sem, da pazite na to in tega se zavedam. Ampak. Naši strahovi niso neutemeljeni, kajti mi rečemo, da nekateri eh, dogovori niso dobri, niso slabi, ampak nasplošno se že sprašujem, koliko skupne kmetijske politike, koliko eh, skupne kmetijske politiki se bomo odpovedali oziroma koliko je bomo žrtvovali. In eh, mislim, da se moramo v zvezi s to točko dobro pogajati. In še ena pripomba. Kar se tiče finan večletni finančni okvir, ste se zelo dobro pogajali. Niste dosegli tega, kar smo si želeli, ampak dosegli ste več, kot eh, so vam določene države članice pripisale. In to je nekaj zelo dobrega vsaj zase, lahko rečem pa tudi za številne druge. Z vami se bomo borili za ta proračun. Skupaj potrebujemo argumente, ki jih bomo skupaj lahko tudi dobro unovčili. Hvala. Najlepša hvala, Elizabet. Stefan Lefort. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar, da ste hitro predstavili svoje stališče o proračunu. No, mi se lahko strinjamo, da smo se izognili katastrofi. Tudi to je že pozitivno, vendar je iskreno povedano. Eh, proračunska bitka se še ni končala. To, kar nas čaka, je eh, nadaljne prizadevanje za zmanjšanje proračuna. In to ne samo za SKP, temveč nasplošno. Želim, da bi se komisija bolj borila na tem eh, področju to je prava razprava in treba je resnici pogledati v oči. In če bomo imeli lep proračun za kmetijstvo, bo morda prišlo do zmanjšanja za kohedijski sklad. In bojim se, da tisti, ki ne dobivajo sredstva iz kohezijskega sklada, da tega tudi ne bodo dobili. Torej, imamo veliko razpravo v Evropi, to zadeva tudi kmetijstvo, izognili smo se eh, katastrofi in bodimo veseli. No, treba je seveda najti eh, eh, motor in definirati motor. Eh, poglejmo si eh, sklad za eh, globalizacijo. To je sklad za prilagajanje globalizacije. Torej v Evropi se prilagajamo. Rekli ste 2 milijardi oziroma 2,7 milijard, torej manj kot 3 milijarde in uh, verjetno ne bomo uh, črpali uh, vsega tega. Torej tu moramo biti jasni, stvari je treba jasno povedati. Uh, potem pa uh, načrt za prehrano eh, in treba se spraševati, kako je z eh, skladiščenjem, ali imamo lahko neko minimalno skladiščenje in podobno. O tem moramo razpravljati, tudi ko govorimo o krizi in podobno. Potrebujemo namreč eh, mehanizme za reguliranje, če se le da. Eh, prihajalo bo do izkrivljanja in podobno. Eh, vendar mi moramo delovati preventivno. Potem govorili ste o motorju, govorili ste o greeningu, slišal sem, kar ste rekli. Eh, rad bi slišal tudi več o zgodnji meji, o degresivnosti.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 priznati, moram, da sem nekoliko, pravzaprav precej razočaran, kar se tiče SKP-ja in proračuna. Pred sedmimi leti, 2004, morda 2005, ko smo pripravljali večletni finančni okvir, Za leto 2007 do 2013 je bil položaj v kmetijstvu mnogo boljši kot danes. Nobenih kriz ni bilo. Imeli smo pretežno, presežno proizvodno v številnih sektorjih, naprimer kar se tiče sladkorja. Imeli smo preveč mleka, preveč masla, pravzaprav preveč vsega. In nihče ni govoril o varni prehrani, varni preskrbi s hrano. Vse to se je morda začelo leta 2007-2008, ko se je sprožila prva kriza. Takrat so zaloge hrane oziroma je hrana postala vedno dražja. Sedaj pa eh, se soočamo z velikimi izzivi, kajti poskušamo zagotavljati varno preskrbo s hrano v Evropi. In če Evropa ne bo pomagala kmetijstvu, ampak krčila proračun za kmetijstvo, potem tega sploh ne morem razumeti, nikakor ne morem razumeti, zakaj to počnemo. Če bomo tako financirali kmetijstva, potem se ne bomo mogli soočiti z izzivi in tako položaja nikakor ne morem razumeti. Tu pa je še ena stvar. Ta razdelitev plačil med novimi in starimi plačili ne gre samo za nove in stare države članice. Obstajajo velike razlike v plačilih in kar tukaj predlaga komisija morda to izravnavanje, ni izravnavanje, ampak eh, manjšanje razlik. Zanima me, kaj je pravna podlaga za to? Ali je za to podlaga Lizbonska pogodba? Enako obravnavanje vseh držav članic Evropske unije? Ali pa imamo kakšno čudaško eh, matematično formulo, ki omenja 90-odstotno razliko? Kaj je podlaga za to? In zakaj so takšne razlike v Evropski uniji? Zakaj pri kmetijstvu imamo takšen sistem, ki bolj pomaga bogatim kot revnim? To je v nasprotju s temelji Evropske unije. In zelo sem proti temu. Zahvaljujoč takšnim dejavnostim, ki imajo veliko ti bodo imeli še vedno veliko, ti, ki pa imajo malo, bodo še vedno imeli malo, ampak morda čisto malo več. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod komisar. Hvala lepa za to, da ste znova prišli v Evropski parlament in da se z nami pogovarjate. Torej govorimo o osnotku proračuna za kmetijstvo. Tukaj je predvideno desetodstotno zniženje za kmetijstvo, tako je bilo prej. Danes pa nam je bilo rečeno, da bo proračun ostal na enaki ravni preko drugačne pre razporeditve sredstev. Dovolite pripombo. Imam določene pomisleke v zvezi z vašimi pripombami. Naj bom konkretna. Prvič. Kateri čisto konkretni ukrepi so sedaj predmet razmisleka za to, da bi položaj poslabšali? Govorili ste o prerasporeditvi sredstev. Drugič, kako bi lahko dosegli bolj pravično skupno kmetijsko politiko? kako bi lahko odpravili neravnotežja, kako bi lahko zagotovili enake možnosti za vse. Tukaj ne gre za neposredna plačila, ta ostajajo, to je bilo rečeno. Ampak. Ali bodo izpolnjena tudi pričakovanja iz našega odbora? Naslednja točka. Kako pa je s specifičnimi točkami kmetijstva? vemo, je pozaj bistvena podpora za nadaljevanje s kmetijstvom v zelo oddaljenih območjih, kjer se kriza najbolj čuti. Za ta območja potrebujemo največ sredstev, naprimer zato, da bi oblažili negativne posledice iztekajočih kvot ali pa da bi oblažili slabe posledice zaradi dogovora za Merkosurje. Hvala lepa. Ja, ja najprej uh, gospa Kaldeš, potem pa Čavani Levija. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar, najprej bi vam rada čestitala za rezultate, ki ste jih dosegli v sodelovanju s parlamentom. Skoraj da nam je uspelo ohraniti sredstva za skupno kmetijsko politiko na sedanji ravni. Če upoštevamo programe, ki bi bili lahko vključeni pod drugimi um, razdelki proračuna. Pa vendarle vam moram povedati, da so bili latki, latvijski kmetovalci izredno presenečeni presenečeni so na ta načeli za neposredna plačila. In to, kar so povedali danes litvanski in estonski kolegi, potrjuje to, da so ljudje dejansko zelo šokirani. Dejstvo je, da ni posem jasno opredeljeno, koliko sredstev bo kakšna država dobila, ampak naši kmetovalci so dobro izobraženi in sami lahko izračunajo, koliko bodo znašala njihova neposredna plačila na podlagi te formule. In predlog da bi prišlo do izravnave ene tretjine v sedmih letih, je nepravičen in uh, je v nasprotju z načelom solidarnosti eh, in enakopravnega razvoja. Ta formula ni v skladu z izjavo komisije za 18. novembra. Citiram, da bi zagotovili, da bo SKP pravična za vse kmetovalce in države članice Evropske unije, smo sprejeli predlog desa. Potem pa so poslanci posem jasno dejali, da bi morala vsaka država članica dobiti določeni obvezni odstotek neposrednih plačil in da bo maksimalna raven indikatorja določena. In če si pogledamo ta predlog, to je bil predlog Evropske komisije, potem latvijski kmetovalci tudi leta 2020 kar je 30 let po pacu železne zavese, bodo še vedno dobili samo eno tretjino plačil. Oziroma eno tretjino tistih zneskov, ki jih dobivajo kmetovalci, naprimer na nizozemskem. In tiste države, ki danes prejemajo samo 30 odstotkov, bi morale začeti s svojim tradicionalnim obdobjem 2014. Torej, pozivam vas, komisar, da zagotovite vse, kar je v vaših močeh, da bo reforma SKP-ja skladna s svojim ciljem. Namreč, da bo SKP jedro pravične konkurence v Evropski uniji. In v tem primeru vas bo Evropski parlament podporil. Prosim, da se omejite v svojih prispevkih, sicer vam komisar ne bo mogel odgovoriti. Gospod Lavija je naslednji na vrsti, potem Olejnička in pa Postankos. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar. Podatki, ki izhajajo iz večletnega finančnega okvira, so bili predmet različnih tolmačin v prvem tednu, gre namreč eh, za težave z izračunom vsot. Tukaj gre za razliko med eh, zahtevami Evropskega parlamenta, kar zadeva zamrznitev sredstev in pa za primerjavo z eh, sredstvi iz leta 2011. Torej mislim, da bomo morali še enkrat vse skupaj preračunati kajti prihaja do različnih rezultatov. Številni kolegi so dejali, da nismo pretirano zadovoljni z tem rezultatom. Pričakovali smo nekoliko več. Vendar pa se zavedamo, da je bilo upravljeno veliko dela od eh, prvih informacij, ki smo jih prijeli, pa do danes. Kljub temu pa ta rezultat zavezuje Evropski parlament, eh, da še naprej eh, podpira vas, eh, gospod komisar, pri vašem boju za sredstva za kmetijsko politiko. Upam, da bo Evropski parlament našel številne zaveznike. Naj spostavim dva vidika, rad bi nam reč bil kratek. Nekoliko sem zaskrbljen zaradi vidika, ki so ga omenili že številni kolegi. Najbrž boste to zlahka razložili. Gre za sklad za prilagajanje globalizaciji oziroma sklad za boj proti globalizaciji. Imamo že sklad za prilagajanje globalizaciji za industrijski sektor, ampak eh, vidimo, da bi bilo ta sklad težko prilagoditi kmetijstvu. Namreč eh, kmetovalci bi morali na ta način dobiti pomoč pri iskanju delovnega mesta na nekem drugem področju. Potem pa sem slišal podatek, omenjenih je bilo 8 milijard evrov, najbrž je bila to napaka pri tolmačenju. Ali gre za 2 milijardi in pol, kot je zapisano v finančni eh, perspektivi? Mislim, da potrebujemo novo pravno podlago in parlament bo zagotovo pomagal Evropski komisiji. Olejnička in potem pa postampka. Vsak po minuto. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva pesimizem, ki vlada v tej dvorani. Ne bojem da če vse povzamemo, rezultat ni tako slab. Upoštevati je potrebno tudi vlogo gospoda Čološa pri predstavitvi tega predloga. Komisar je odprt, deluje pregledno in če bo prišlo do zaostritve, kar zadeva predlog, potem Se zavedajte, gospod komisar, da vas bo odbor za kmetijstvo podpiral. Predlog se nanaša tudi na področje uporabe sklada za prilagajanje globalizaciji. Vendar pa je treba, teba, treba temu predlogu zoprstaviti in sicer predvsem v pogajanjih z državami članica in uh, z tretjimi državami še kak drug predlog, kar zadeva kohezijski sklad. To pomeni, da potrebujemo sofinanciranje strani držav članic. Ja Hvala lepa. Gospod komisar, iz tega, kar ste povedali, sklepam, da ste zadovoljni s predlogom, ki je bil izpogajan v komisiji. Lahko bi rekli, da bi bili lahko na koncu zmerno zadovoljni. Zmerno. Ampak vemo, da je to samo začetek pogajanj. Torej, kaj bomo storili? Če bodo številni v svetu ali pa v parlamentu rekli, da bo proračun za SKP znižan v končnih pogajanjih za proračun. In V tistem trenutku boste našli možnost za prožnost. Po drugi strani pa bi rad povedal, da je predlog, ki ste ga predstavili, kar se tiče prožnosti med prvim in drugim stebrom, je zelo zanimiv. Mislim, da je to dobra zamisel. In vredno bi bilo izvedeti več podrobnosti v zvezi s tem in pa do kakšne mere vsega, bi lahko države članice uporabljale to prožnost, ko načrtujemo eh, proračun za naslednjo perspektivo. Potem je pa tu še vaš drugi predlog, ta sklad. Tukaj gre za podporo novim tehnologijam in pa podporo teh inovacijam in razvoju v kmetijstvu. Mislim, da je to dobra zamisel. Če se ne motim, bi bil to evropski projekt in Zanima me, um, kako je s tem oziroma v prihodnje bi rad izvedel več v zvezi s tem. To pa je še tretji vidik, zelo specifično vprašanje. Ali ima komisija kakršnekoli simulacije, kakršnekoli projekcije temeleč na tem predlogu? In še moj sklep. Leta 2013 Ko se bo končalo sedanje finančno obdobje, bodo kmetovalci dobili specifične usode denarja. Kmetovalci bodo vedeli, da jim bo Evropska unija namenila specifične usode denarja za razvoj. In sedaj še vprašanje, kako bo s tem leta 2014? Ali bo to na kakršen koli način prilagodljivo? oziroma eh, podobno vsotam, ki jih kmetovalci dobivajo sedaj, ali pa bodo te, ti zniski mnogo nižji. Hvala. Sikerski. Sikerski. Hvala lepa. Ni uspeh, da ohranimo proračun za SKP na enaki ravni. To ni uspeh, ampak je to neuspeh. Kajti, pred nami so nove naloge, ki jih moramo financirati imamo nove postavke, ki jih moramo financirati, nove države članice. Imamo tudi nove naloge, nove cilje za skupno kmetijsko politiko. Torej, da rečemo, da smo zadovoljni, je napačna informacija. Ne moramo reči, da smo zadovoljni. V sedanjem, dosedanjem delu smo se v odboru osredotočili na to, komu bi dali, kako bi prerasporedili stvari, namesto da bi se borili za proračun. Mislim, da so gospod Des in drugi spraševali o tem, kako bi lahko razdelili denar da bi nekaj ohranili zase, namesto da bi govorili o proračunu. In vse to je temeljilo na napačni domnevi. In končno. Mi moramo zagotoviti eh, prihodke kmetovalcem in eh, pogodba iz Rima ima zato povsem konkretne določbe. Kohezija. Kako, kaj je s kohezijskim skladom za podeželje? Kako je s tem? Podeželje ne črpa sredstev iz kohezijskega skleda, sklada. In zato vas prosim za informacije v zvezi za uporabo kohezijskega sklada se strani eh, podeželskih regij. Potem pa še stabilizacija tržnih intervencij. To je zelo eh, potrebno za eh, proizvodno. Če tega ne bi imelo, bi bilo to zelo slabo za uh, kmetovalce. Kaj pa je za malimi kmetovalci, za majhnimi obrati? Kako pa je za revščino? Posledica krize je revščina, pa še vedno smo znižali uh, financiranje, ki je bilo namenjeno za Eh, tiste scheme, ki so bile namenjene tistim, ki so najbolj revni. In še zadnja stvar. Ali ne bi predlagali to? Ali naj bi predlagali nekaj, kar sploh ni več skupna kmetijska politika? Kajti to sploh ni več samo kmetijska politika. Tukaj je govora sedaj še o, pogod, o sporazumu z Amerikosurjem na stroške uh, skupne kmetijske politike. To ni dobro. Mislim, da bi morali biti v političnih skupinah bolj dejavni. To velja tudi za nacionalne delegacije. Ne bi se smeli tukaj omejiti samo na razpravo o tem, komu ne bomo nekaj dali in komu bomo oduzeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Sikerski. Kestinger in potem Garcia Perez. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Dobro ste se borili in mislim, da ste dosegli največ, kar je bilo ta hip možno. Že v svojem prvem krogu odgovorov ste dejali, da uh, nismo mogli doseči vsega. Tudi mi nismo mogli uh, doseči vsega, In zato smo se morali enostavno prilagoditi realnosti. Posem se zavedam, da eh, So, da vam je komisija dala na razpolago druge številke oziroma da so bile številke, ki ste jih imeli vi pred seboj, so bile druge kot eh, tiste, ki jih je imel pred seboj komisar za finance gospod Levandovski. In uh, odzivi medijev so že pokazali, kako vroča tema je skupna kmetijska politika. In dosežki niso nekaj samoumevnega. Mi pa uh, se zauzemamo za skupno kmetijsko politiko za naše kmetovalce, tako kot vi. In za, to je za nas zelo pomembno, da zagotovimo primerni proračun za kmetijstvo za prihodnost. Zelo problematična se mi zdi uh, Zelo problematično se mi zdi določitev teh 30 odstotkov za prvi stebr, kajti države, ki, eh, veliko, ki so veliko ulagale v drugem stebru, Zelo bi bilo to problematično za prihodnost in zelo pomembno je, da imamo greening v prvem stebru. Pomembno si je tri, eh, pogledati, kako uspešni so bili programi v drugem stebru oziroma kako dobro so države članice programe izvajale v preteklih letih. Potem pa še vprašanje v zvezi z uh, prikrajšanimi regijami, ki niso eksplicitno omenjene. To, da iz, od komisije vedno znova slišimo, da uh, bomo morda vključili ta območja v prvi stebr. Prosila bi vas za konkretno pojasnitev v zvezi s tem. Še enkrat hvala lepa za vaša prizadevanja. Mislim, da ne bi smeli kritizirati vas. Mislim, da bi se morali pravzaprav bolj osredotočiti na komisarja za proračun. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, Garcia Perez in potem gospa Nedelčeva. No hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da je komisar zelo zavezan k tej temi. In rada bi vam predlagala, da komentarje, ki ste jih danes eh, slišali, razumete na konstruktiven način. Vsi si prizadevamo za trajnostno prihodnost SKP-ja in nihče vas ne želi napadati, gospod komisar. To, kar ste danes slišati, prosim, razumite pozitivno. In za nas je to predlog, ki vsebuje tako dobre kot slabe točke. O tem odboru smo v nenehnih stikih s komisijo in eh, večkrat smo že jasno predstavili svoje stališče. Radi bi izkoristili to priložnost za to, da bi pojasnili nekatere dvome. Predstavili ste instrument za globalizacijo in za krize. In to je povezano s tem. Potem eh, je bilo govora tudi o pravni podlagi. Nekatere skrbi, kaj s tem nameravate. Ali se bosta eh, sklad za eh, globalizacijo in za krizo uporabljata na podlagi sklepov sveta ali pa bomo uporabljali drugačne postopke? Ti instrumenti so lahko zelo učinkoviti. Toda obstaja nevarnost, da če bomo izbrali napačen postopek, potem morda ne bomo kos pričakovanjem. So pa tukaj tudi dobre stvari. Naprimer, vključili ste nove instrumente, ki so pozitivni. To, da ne smemo, re, ne smemo zanikati uh, krčen v prvem stebru. Pomembno je, da to popravimo. Zelo me skrbi, da če bomo dali karte na mizo o pogajanjih, bomo morda uh, morali uh, se odločiti za kompromis. Torej, dejansko so v izvornem predlogu predvidena zniženja in upam, da bomo v naslednjih mesecih delali nad tem in upam, da nam ne bo treba pogoltniti še večjih znižanj kot tista, ki jih je predlagala komisija. V parlamentu tako odbor za kmetijstvo kot plenarno zasedanje sta jasno povedala svoje stališče tudi uh, v poročilu DES. In upam, da nam bo uspelo zagotoviti trajnostno prihodnost za kmetijstvo in upam, da bomo kos izzivom, s katerimi se soočamo. Hvala. Marijane Delčeva in potem Herans Garcia. Najlepša hvala. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo predstavitev, pa tudi za vaša prizadevanja za ohranitev proračuna skupne kmetijske politike ki mora biti usklajen z našimi cilji. Imam štiri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano z novo kmetijsko politiko, ki bo bolj enakopravna. Ali bomo lahko zmanjšali razlike v direktnih plačilih med starimi in pa novimi državami članicami? Ali se bo to zgodilo že od 1. januarja 2014? in ne od leta 2016, kot smo slišali. Drugo vprašanje. Ali je skupna kmetijska politika v skladu z regionalno politiko in donovsko strategijo v okviru proračunske perspektive? Ali je v skladu z drugo usjo, ki, je, ki zadeva razvoj podeželja in biotsko raznolikost? Tretje vprašanje. Ali nameravate nameniti zadostno finančno podporo čebelarstvu v Evropi? Kakšna možnost obstaja, da bi po letu 2013 zvišali prispevke za čebelarje? Vem, da to ni ravno realističen predlog, ampak čebelari v Evropski uniji so zares v težavnem položaju. In pa še četrto vprašanje. Sklad za prilagajanje globalizaciji ta sklad obstaja, ampak glede na administrativne postopke in glede na dolge postopke je skoraj da nemogoče pridobiti sredstva iz tega sklada. Mislim, da bi moral biti ta sklad smiseln za vse. Heranz Garcia, potem pa Mišel Danton. Gospod komisar, zelo dobro poznate skupno kmetijsko politiko in prepričan sem, da veste vse tudi o starih in novih državah članicah in o razlikah med njimi. Vem, da bi sami predlagali kaj drugega, ampak eh, predlog imamo sedaj pred seboj in na tej osnovi moramo delati. In ta predlog je zaskrbljujoč v eufemističnem pogledu lahko rečemo, da gre za zamrznitev, pravzaprav pa gre za pet, za pet odstotno znižanje sredstev za razvoj podeželja in zaradi tega smo zelo zaskrbljeni. Prosim, povejte, kdaj bomo dobili prvi predlog, oktobra, novembra, prvi predlog glede greeninga. Namreč ta predlog ni v skladu eh, z znižanjem proračunskih sredstev, ki je predvideno zaskrbljena sem zaradi prožnosti v prvem in drugem stebru. Mislim, da to vodi v ponovno renacionalizacijo. Vemo, kako se te stvari odvijajo in to se je v preteklosti že zgodilo. Govorili ste tudi o skladu za prilagajanje globalizaciji in tudi v tem skladu vidim tveganje, kajti tukaj gre zgolj za obliž ne pa za rešitev. Ne vemo, kdaj bodo sredstva na voljo. Mišel Dantan, potem pa Kalinovski. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem komisarju za opravljeno delo. Težave z mikrofonom. Bah, là, bon, fini. Allez. Euh, je voudrais d'abord remercier. Euh, torej še enkrat hvala lepa gospodu komisarju za opravljeno delo. Mislim, da se vsi zavedamo, da smo prehodili dolgo pot in morda na obzorju eh, še ni vse perfektno, vendar se približujemo temu. E, torej najprej povezava z kohezijskim skladom. Imeli ste pač nekaj časa, da se e, pogovorite z drugimi komisarji in podobno. Mene zanima, kako je pravzaprav, e, kakšno komplementarnost lahko pričakujemo pravzaprav, kakšno sodelovanje, potem kako je z lastnimi prihodki. E, torej, najprej imamo naprimer sladkorno peso in tu so, se je politika pravzaprav razvijala naprej in sedaj eh, gre tudi za vprašanje, ali bomo naredili korak e, nazaj ali ne. Druga vprašanja pa so bila že vsa zastavljena. Kalinovski in potem Jar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar sredstva, ki bodo na voljo za skupno kmetijsko politiko, so ena stvar. Potem pa je tukaj še razdelitev teh sredstev na različne cilje skupne kmetijske politike in pa razdelitev na države članice. In to je nek povsem drug vidik. In ta drugi vidik je, po mojem mnenju, v tem trenutku bolj pomemben. Ne želimo manj sredstev za skupno kmetijsko politiko, to nam je skupno vračam se k sporočilu komisije iz novembra lanskega leta. Takrat smo lahko prebrali zelo jasno izjavo, da bomo ukinili zgodovinsko razdelitev neposrednih plačil in da bomo dobili objektivne kriterije za razdelitev sredstev. In eh, zdaj sem že pri svojem vprašanju, kje so sedaj ti objektivni kriteriji? trenutni sistem nikakor ni objektiven. Objektni kriteriji bi morali temeljiti na zelo jasnih razlikah. Gospod komisar, glede na predlog komisije bodo razlike od 140 do 500 odstotne. recimo kmetovalci iz Polske, Portugalske, Španije, Avstrije, Švedske, Združenega kraljestva in tako naprej, bodo prejeli 200 oziroma 150 evrov na hektar. Kako bodo torej konkurenčni eh, tistim kmetovalcem, ki bodo prejeli več kot 400 evrov na hektar? Torej, ne govorimo o enaki obravnavi na področju kmetijstva v Evropski uniji. Nekateri so enaki, drugi pa malo bolj enaki. Konkurenčnosti pa ni. Jar, potem pa Jose pove. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, za vašo prisotnost. Rad bi se zahvalil zato, da ste se borili za kmetijski proračun. Imam pa še štiri kratka vprašanja. Prve vprašanje je povezano z politično argumentacijo. Dejali ste, da je uspelo okrepiti kmetijski proračun oziroma ga ubraniti, vsaj v političnem pogledu. Kmetovalci bodo na to nekoliko, gledali nekoliko drugače. Eh, Vprašali se bodo, koliko sredstev bodo dobili leta 2013 in koliko eh, leta 2014. Eh, in sicer leta 2013 bodo dobili 46,6 milijard, 2014 eh, pa 40,3. Torej gre za precejšno zmanjšanje. Kmetovalci si bodo natančno ogledali, koliko sredstev bodo prejeli. In moje vprašanje je, ali sem to narobe zračunal ali gre tu za razliko med politično, političnimi argumenti in pa dejanskimi argumenti. No, rad bi kmetovalcem povedal, kaj jih dejansko čaka. Drugo vprašanje. Države članice še niso sprejele našega evropskega proračuna, ponuditi nam želijo manj, kot dejansko potrebujemo. Kako ocenjujete naš položaj? Ali Bo prišlo do dodatnega znižanja proračuna ali se bodo države članice približale našemu predlogu? In če bo prišlo do znižanja proračuna, kje bo prišlo do znižanja proračuna? Tretje vprašanje, pristop novih držav članic. Bomo potem prejeli dodatna sredstva ali bo na voljo le obstoječi proračun? In še četrto in zadnjo vprašanje, kdaj boste podali konkreten predlog glede postopnega ukinjanja neposrednih plačil. Jose bo ve, je naslednja vrsti. Poskušal bom biti kratek, kar je pozno. Najprej eh, moram reči, da se je eh, komisar boril za proračun, da je naredil maksimum. Problem pa danes je, eh, da se je treba boriti s svetom, svet pa ni ravno največji zaveznik SKP-ja zaradi raznih egoizmov. Od nas zahtevajo proračun v nekem omejenem okviru, en odstotek eh, BDP-ja in Jaz mislim, da moramo razmisliti o lasnih sredstvih za proračun, kako bomo polnili proračun za SKP z lasnimi sredstvi, tako kot je bilo uh, uh, pred letom 92. Uh, uh, če 60 odstotkov proračuna za, SK, za kmetijsko politiko smo financirali z vlastnimi sredstvi. E, torej o tem je treba razmišljati. Bolj, ko bo ambiciozna eh, politika na evropske ravni, eh, bolj bomo potrebovali lastna sredstva. Potem pa povezava s politiko raziskav, to je zanimivo. Kmetijske raziskave imamo prvič tu v proračunu. To mora pa seveda biti povezano s prednostnimi nalogami SKP-ja. Stvari morajo biti usklejene zato, da bomo s tem proračunom dejansko v krepili vse pomembne točke, naprimer eh, boj proti podnebnim spremembam in tako naprej. Druga stvar, ne bom ponavljal tega, kar so povedali drugi o eh, skladu za prilagajanje globalizaciji. Ta globalizacijski sklad je seveda eh, ukrep v sili in tu gre seveda za eh, gospodarsko krizo, ki jo moramo upoštevati in podobno. Eh, mi se moramo seveda tudi vprašati, kako je z proizvodnimi stroški. Mi smo v poročili. Eh, poročilih, ki smo jih izglasovali, rekli, da kmetovalci ne smejo dobiti manj denarja za svoje predelke, eh, kot jih stane proizvodnja letejih. Se pravi, eh, cena mora upoštevati tudi dejansko eh, stroške pridelave. Hvala lepa. Mato. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Strinjamo se, da ste veliko storili, da bi obranili razumen proračun, vendar pa Nažalost, ne moremo biti zadovoljni s tem, kar imamo danes pred seboj. Eh, kolikor vidim, ste se udali in se dolažite s tem, da bi eh, lahko bil naš položaj še veliko slabši. Ampak mi se ne bomo udali in prosim, da se ne udate tudi vi. Imeli boste našo podporo. Kmetovalci se srečujejo z velikimi težavami vedno več je zahtev za kmetovalce, ko gre za varnost eh, oskrbe s prehrano in pa za varstvo okolja. Ampak kljub temu izgleda, da bomo imeli manj sredstev za skupno kmetijsko politiko in to je nespremljivo. Ne moremo kmetovalcem nalagati več premen, hkrati pa nižati sredstva za skupno kmetijsko politiko. Kmetijstvo ne more plačati za vse, kmetovalci zaradi tega trpijo trpijo zaradi krize, zaradi zniženja proračuna in tako naprej, kar zadeva trgovinske sporazume, gospod komisar. Dejali ste, da sklad za prilagajanje globalizacije ne bo omejen na trgovinske sporazume. Zanima me, ali tukaj mislite vse trgovinske sporazume. Tukaj mislim eh, predvsem na sporazum z Perujem in pa s Kolumbijo. Eh, ta dva sporazuma bosta namreč škodila določenim sektorjem ne bom govoril o oddaljenih področjih danes, ampak eh, bom eh, zaključil vsaj skratko pripombo v tej smeri. Upam, da ne bodo ta področja plačevala višjih računov kot do sedaj. Prosim, da izpolnite naša pričakovanja. Alves in potem Reimers. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, govorili ste o gorivih. Veliko področje, ki uporabljajo goriva v Evropi in jasno je, da ste poskušali storiti vse, da bi dosegli več. Ampak v Evropskem parlamentu smo izgradili zelo močan motor, ki pa mora biti zmožen tudi opraviti svoje delo. Mora dobro teči, ampak to je nemogoče, če nimamo dovolj goriva. Torej potrebujemo več goriva. In veliko bo še potrebno storiti. Veliko je izzivov, s katerimi smo se že soočili, veliko je izzivov, ki nas še čakajo potrebujemo bolj pravično porazdelitev sredstev, ki so nam na voljo. In poleg tega moramo podpreti seveda tudi regije, ki so najbolj zapostavljene. Tukaj mislim na zelo daljena področja z zelo specifičnimi karakteristikami. Potem eh, so bile omenjene mlečne kvote eh, za to področje. Prav je tako potrebujemo ambiciozno politiko, da bi lahko vzeli vajeti v svoje roke. Gospod Reimers, hvala lepa, eh, da ste nas tako dolgo poslušali, gospod komisar. To je prvo, kar sem želela povedati. Sedaj pa še k drugi točki. To, o čem razpravljamo, je pravzaprav šele osnutek. Gre tako rekoč za stališče Evropske komisije glede finančnega načrta. Imeli bomo še zelo vroče razprave v prihodnosti. Še prav posebej, če pomislimo na to, da gospodarska in finančna kriza še nikakor ni zaključena. Kmetijstvo ni edino v evropskem proračunu. Mislim, da bodo znotraj komisije potekali še zelo vroči pogovori, poleg tega pa bodo potekali tudi pogovori med Evropsko komisijo, parlamentom in pa svetom. In eh, možno je da bo prišlo do zvišanja ali pa do znižanja sredstev. In če bo prišlo do znižanja sredstev, potem imam posem jasno vprašanje, kako daleč lahko gremo in ali bo potem greening sploh še možen ali ga bo moč izvesti. In poleg tega je potrebno sprejeti tudi odločitev glede tega, kaj je pomembnejše, varstvo okolja ali varnost oskrbe z hrano. Kdaj bo prišel trenutek, ko bomo morali začeti selektivno izbirati. Ali bomo imeli pavšalno črtanje, potem sploh ne bomo več imeli skupne kmetijske politike. Molto bene, abbiamo finito. Odlično, zaključili smo z tem dolgim krogom vprašanj in zahvalil bi se rad komisarju, ki ni le poslušal vsa vprašanja, ampak se je tudi zapisal vsa vprašanja in sicer zelo natančno gospod komisar, kot je dejal Stefan Levol, Lefol, eh, smo šele na začetku poti. Evropski parlament seveda ni zadovoljen z eh, tem predlogom, ravno tako ne Evropska komisija. Evropski svet eh, želi močno znižati sredstva za evropsko kmetijstvo. Zato boste zmeraj imeli dobre zaveznike v tem parlamentu, eh, ko boste skušali za evropsko kmetijstvo zagotoviti to, kar si zasluži. Beseda je vaša, gospod komisar. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je gospod Mato dejal, da je eh, komisar eh, rezigniral, obupal in da ne smem obupati. Jaz nisem obupal, dejal sem samo naslednje, da sem vam od samega začetka svojega mandata dejal, da je moj cilj, da ohranim nivo eh, proračuna za SKP, sedaj pa imam tu predlog komisije. To pomeni, da smo naredili eno etapo. Proces še ni končan, to mi vsi vemo. Na podlagi predloga komisije, ki je formalen predlog in eh, tu komisija ohranja SKP še vedno na prvem mestu izdatkov in skupna kmetijska politika je prednostna naloga, prednostni cilj skup, proračuna skupnosti. Torej, to je zapisano v predlogu komisije in uh, ta proračun je ambiciozen, hkrati pa realističen. Mi smo torej eh, pripravili ta predlog, ga dali na voljo sedaj svetu in parlamentu in eh, seveda smo sedaj v težavni situaciji in hkrati tudi države članice od komisije zahtevajo, da naj bo bolj. bolj ambiciozna, naj ne ohranja samo tradicionalnih politik, temveč naj ukrepa tudi na drugih področjih. In naše izbire niso enostavne in tudi razprave v kolegiju komisarjev niso enostavne. Mi želimo ohraniti močno uh, politiko, uh, na kot naprimer pri SKP-ju, hkrati pa želimo eh, pripraviti ambiciozne predloge, kot jih prej nismo imeli. V tem težkem kontekstu Eh, pa sedaj jaz kot komisar govorim v imenu kolegija komisarjev in pravim, tu imamo ambiciozen predlog za SKP v državnih pokojih. Torej, to ni uh, obup, to ne pomeni, da bi omagal. In prišel sem seveda, da vam razložim določene stvari. Nekateri ste zastavljali, kako to, kako ono, vendar od oktobra naprej bomo razpravljali o podrobnostih, kako bomo uporabljali vse to. Jaz ne morem sedaj navajati več eh, detaljev. Nekateri med vami so celo menili, da je v finančnih eh, perspektivah o SKP-ju preveč detaljev, drugi pa bi želeli več eh, podrobnosti o tem, kako bomo stvari izvajali. Vendar, kot rečeno, to bo zapisano v zakonodajnem predlogu in zavedam se, da smo šele na začetku našega dela mi imamo sedaj gorivo in mi moramo videti, kako bomo to gorivo porazdelili, zato da bomo čim bolj dosegli naše cilje. Gospa Jegle, o prvem, drugem stebru, greeningu, okoljskih ukrepih. Torej, eh, želim vam zagotoviti naslednje. Greening eh, Eh, je v prvem stebru, vendar to ne pomeni, da bo postal drug eh, bolj šibek, da bomo sredstva prenesli v prvi stebr. To sem že dejal v plenarnem zasedanju, ko smo razpravljali o poročilu gospoda Desa in eh, poskušal sem stvari tudi zapisati v finančnih perspektivah. Torej, drugi stebr ne bo plačeval za greening v prvem stebru. Torej, drugi stebr bo imel kmetijsko-okoljski značaj. To pomeni, da bodo države članice izvajale Eh, še eh, okoljsko-kmetijske ukrepe ob greeningu. Eh, potem trgovinski sporazumi. Pravite, da se parlament boji, morda to velja bolj za odbor za kmetijstvo. Ne vem, kaj misli odbor INTA. Torej, mi imamo to proračunsko vrstico za globalizacijski sklad. To ne pomeni, da bo sedaj lažje sklepati sporazume. Mi moramo biti še naprej previdni in moramo natančno razmisliti, kakšni bodo učinki. E, imamo seveda določene učinke zaradi slabih e, pogajanj. Eh, vendar tega ne bi mogli kompenzirati z 2,8 eh, milijard. Eh, še bistveno več denarja ne bi zadoščovalo za slabo za kompenzacijo v primeru slabih pogajanj. Torej, mi potrebujemo sredstva za posamezne pomoči in predvsem to ne gre za, na račun neposrednih plačil. Ta globalizacijski sklad je zame nekaj širšega. In tu ne gre samo za trgovinske sporazume. Vi pa zahtevate sedaj tu več podrobnosti. Seveda, prišel bom s detajli in prinesel bom tudi pravno podlago. Sedaj pa ne morem uh, uh, o tem govoriti za uh, marsikaj. Sem uh, zaprosil svoje službe naj opravi analizo, da bomo pač videli, kako bomo uporabljali te instrumente. Torej, mi imamo sedaj te številke in v naslednjih mesecih bomo razmislili eh, tudi o zakonodajnem predlogu. Gospod eh, Le Foll je dejal, da proračunska bitka še ni končana, to sem dejal tudi na samem začetku, tega se povsem zavedam. Prvič, eh, po dolgem času hkrati razpravljamo o reformi SKP-ja in o proračunu. Imamo seveda že določena prilagajanja, določene povezave in obstaja seveda določena povezava med kohezijsko politiko oziroma proračunom za kohezijsko politiko in proračunom za SKP, zato da ohranimo porazdelitev v Eh, da ohranimo po eh, ravnovesje v porazdelitvi med posameznimi državami članicami. Eh, treba je pa seveda tudi postaviti določene omejitve glede vojnic za države članice. Torej, mi bomo še videli, kako bodo potekala pogajanja med svetom in parlamentom. In odvisno od tega bomo Eh, tudi prilagajali po razdelitev med državami članicami v okviru SKP-ja. Eh, gospa Kaljente in eh, tudi drugi ste govorili o teh zgornjih mejah ene tretjine, tu ne gre za eno tretjino srednje vrednosti. Komisar, pristojen za proračun. E je to zahtevo, vendar vsi komisari so se s tem strinjali. Vsi komisari so to podprli. In sicer za eno tretjino želimo povišati sedanji nivo, tako da gremo do 90 Se pravi, razlika med sedanjimi eh, plačili in 90 odstotkov srednje vrednosti v eh, skupnosti. In se pravi, na to bomo dodali še eno tretjino, zato da bo porazdelitev med državami članicami še naprej uravnovešena oziroma da ne bodo eh, torej želimo eh, ohranjati neko usklajenost eh, med sredstvi v tej ovojnici in tudi med tistim v kohezijski politiki. Torej, komisar za proračun mora skrbeti za ravnovesje in to so tudi sprejeli vsi kolegi. Torej, obstaja neka povezava med eh, pogajanje o globalnem svežnju in načinom po razdelitve ovojnic med državami članicami. Potem najbolj revni torej, eh, program za najbolj revno je ločen od skupne kmetijske politike, ne zaradi tega, ker bi to dali eh, v proračun za socialne zadeve. Torej, eh, ta program je še vedno povezan z SKP-jem, vendar eh, tu gre za 8 eh, milijard evrov, pri, mm, ki so namenjeni za najbolj revne. Vse je seveda povezano z skladiščenjem in z interventnim zaskladiščenjem in stvari so pravno tudi povezane z vrednostjo intervencijskih zalog. E, e, štiristo milijonov evrov na leto imamo in s tem smo pravzaprav zagotovili določena sredstva. In če imamo intervencijske zaloge, eh, Eh, se lahko ti zneski eh, povišajo, ker se pač to dopolnjuje z intervencijskimi zalogami. To je sedaj zame zavarovano, vendar pravna podlaga je še vedno ista, ki smo jo predlagali. Po letu 2013 jo bomo še prilagodili, vendar opozarjam vas še na naslednje. Če ne sprejmemo dogovora v svetu z državami članicami, z večino držav članic. Glede pravne podlage, ki jo je komisija že predlagala leta 2008 in prilagodila leta 2010, bomo imeli težave in bo manj sredstev in leta 2013 bomo imeli nič eh, evrov za um, najbolj revne prebivalce. Torej, pravna podlaga ostaja ista in mo moramo najti rešitev, zato da to sprejmemo, zato da bomo lahko ta program nadaljevali tudi po letu 2013 degresivnost, eh, najviše torej in potem meje. Torej, oktobra bo torej zakonodajni predlog, eh, predmet razprave in mi imamo pač sedaj eh, greening, to je element, ki je tudi predmet določena na više zgornje meje, Eh, in mi moramo poskrbeti seveda za kredibilnost naše politike in te stvari morajo biti vse del reforme. Ampak rekel sem, predloge bomo še predstavili. Torej, vse to bo v zakonodajnem predlogu, o katerem bomo razpravljali. Gospod Vojčakovski je dejal, da je razočaran kajti 2004-2005 smo imeli še določene eh, zaloge, sedaj pa imamo eh, zmanjšan proračun. Države članice bodo igrale pomembno vlogo v razpravah v prihodnje. Dokončni dogovor bo torej vseboval tudi stališče držav članic, vendar komisija tudi je morala pripraviti realističen uh, proračun, se pravi ambiciozen, a realističen mora biti. Treba je seveda upoštevati gospodarsko situacijo, ki je drugačna od leta 2004, 2003 ali prej. Mi smo torej naš predlog proračuna prilagodili sedanji gospodarske situacije in v tej situaciji je glavna prednostna naloga SKP. Mislim, da je to tudi pomembno. In še enkrat, če države članice in parlament menijo, da je treba dati več sredstev za SKP, da je treba povišati evropski proračun, potem bomo o tem lahko seveda tudi razpravljali. Neposredna plačila. torej povedal sem, kako je s tem, seveda želimo neko ravnovesje med celovitimi ovojnicami za države članice in zaradi tega bomo v zakonodajnem predlogu predložili tudi eh, metode za izračun. Eh, potem nekdo je tudi spraševal, kako je lahko SKP bolj pravičen. mislim, da ne bo negativnega učinka na eh, program posej in eh, ta še vedno ostaja na istem mestu, ki ga sedaj zauzema v SKP-ju. Kako biti bolj previčen, no, torej s to vojnico bomo predložili tudi neko metodo za porazdelitev, o tem bomo razpravljali ob drugi priložnosti eh, najbolj oddaljene eh, regije, regije na skrajnem obrobju Evropske unije. Za nje tudi ne pričakujemo negativnih učinkov, torej njihovo mesto ostaja nespremenjeno v bodoči SKP. Gospa Kaljente, razložil sem model in na tej podlagi bomo pripravili tudi model oktobra. Gospod Lavija, to ni 8 milijard, temveč 2,8 milijard za globalizacijski sklad. Ne 8. 9 milijard pa ustreza phasing inu za nove države članice in tistega, kar smo pač dali eh, iz eh, drugega stebra in dali v druge proračunske linije za ta eh, phasing in. Potem pa najbolj revne. Gospoda Papa Stankosa ni tukaj, vendar rekel sem, da pravna podlaga ostaja ista, ki jo je predlagala komisije, ali bodo države članice morale poskrbeti za sofinanciranje, to bomo videli, kako bo po zakonodajnem predlogu. Prožnost eh, med prvim in drugim stebrom, ta prožnost, to sem že dejal, je samo za sprejetje zakonodajnega svežnja. To ni nekaj, kar bi potem ostalo še za pozneje za države članice, da korigirajo, kar hočejo. To je nekaj, kar je namenjeno komisiji, da pač naredi prilagajanja za poznejše razprave v svetu in parlamentu. Zelo pomembno je, da to razumete. Eh, potem raziskave in razvoj. Ta program bo evropski program, kajti financirali ga bomo stotstotno iz evropskega proračune in pripravili bomo seveda tudi sporočilo in zakonodajne predloge. To bo eh, vsebovalo tudi vas okvir. Vendar, kot rečeno, to bo program skupnosti, ki bo upošteval glavne cilje SKP-ja. S tem bomo torej financirali raziskave in inovacije, povezavo med raziskavami in prenosom v eh, prakso in tu bomo izhajali iz glavnih ciljev SKP-ja. Eh, mi ne moremo sedaj primerjati leta 2014 eh, z letom 2013, vse je odvisno od reforme SKP-ja. Večletne finančne perspektive tudi ne morejo določiti, Eh, izdatkov za eh, kmetovalce. Vse je odvisno tudi od porazdelitve neposrednih eh, plačil med državami članicami v prvem stebru, torej odvisno od tega, kaj se bomo dogovorili. To je vse, kar lahko v tem trenutku povem. Gospod Sekrijevski je dejal, da je ohranitev proračuna neuspeh, ker bi moralo biti tu povišanje, torej parlament je zahteval ohranjanje in eh, sedaj imamo tu predlog komisije, eh, ki to tudi udejanja. Kako uporabiti eh, sredstva za razvoj podeželja, vse to je tudi predmet zakonodajnega svežnja, potem manjše kmetije in podobno, vse to bo tudi v zakonodajnem svežnju. Gospa Köstinger tudi sprašuje o eh, območjih eh, s slabšimi možnostmi kmetovanja. Eh, torej, to bo tudi urejeno kot doslej, samo da bomo pač imeli še določene komplementarne rešitve. To smo že razpravljali. Potem pa globalizacijski sklad in sklad za krizo. Torej, sklad za krizo. Mi bomo mobilizirali ta sklad tako hitro, kot tudi sedaj mobiliziramo tržne ukrepe. Se pravi, gre za mobilizacijo v sili, v naprimer primeru zdravstvene krize bi lahko mobilizirali ta denar, to lahko stori komisija, kot to sedaj dela z tržnimi ukrepi. To ne bi bilo prav nič bolj komplicirano. Potem pa globalizacijski sklad pozneje boste tu dobili detajle. Gospod Anta je spraševal, če sem pravilno razumel o povezavi s kohezijskim skladom. Seveda obstajajo povezave in povezave. Eh, Tu imamo reformo obeh politik in v proračunu obstaja neka povezava in mi moramo poskrbeti za primerno porazdelitev in med državami članicami. Gospod Kalinovski, torej cilji eh, bolj enakopravne porazdelitve ostajajo zame, vendar seveda v okviru določenih meja, ki smo jih že opredelili in tu je treba poševati več kot samo SKP. Sveda obstaja določene omejitve, ki jih moramo upoštevati. Mi se pogajamo o SKP-ju in mi moramo seveda ustrezno prilagajati ukrepe. Če bodo države članice potrdile eh, proračun, E, torej, e, ko sprejmemo zakonodajni predlog, bomo lahko primerjali 2013 z 2014 letom. Odvisno je seveda Torej, mi moramo videti, kje je potrebni minimum. In, pot, in to, kar je komisija predlagala je potrebni minimum eh, in če parlament in svet menijo, da je treba zmanjšati proračun, eh, je to eh, treba politično sprejeti. Vendar komisija meni, da je ta proračun potreben za SKP, zato da uresničimo cilje. Jaz ne vidim nobenih marš za nadaljno zmanjšanje proračuna. Mi tega predloga nismo pripravili tako, da bi predvideli tudi določene marže za zmanjšanje. To je nujno potrebno. Kako se bodo države članice lotile vsega tega, to bomo videli. Jaz tega ne morem povedati v tem trenutku. Si, si. Si, uh, chiediamo Poi. scusa all'interno. <laughs> grazie, grazie commissario, credo che siano stati. Hvala lepa. Gospod komisar, hvala, da ste odgovorili na vsa vprašanja. S tem zaključujemo današnjo sejo in se upravičujemo tolmačem za podaljšanje seje. Koordinator je pa opominjam, da bomo jutri ob koncu seje imeli še sejo koordinatorjev. Hvala lepa vsem. Seja je s tem zaključena. Zdaj.